Bonjour à tous. Good morning, everybody. Dobar dan vsem skupaj. Dobrodošli tukaj. Vesel sem, da ste tukaj. Dobrodošli na današnji javni razpravi o evropskem državljanstvu. Želo lepo je, da so tukaj ne samo evropski poslanci, ampak eh, tudi predstavniki javnosti. Uh, predstavniki različnih organizacij in institucij, ki se ukvarjajo s načelom eh, državljanstva EU, tako kot jaz. Naj pozdravim to javno razpravo. To je pomembna razprava zaradi same narave, zaradi same teme. Govoriti o državljanstvu pomeni govoriti o sami srčiki evropske ideje. V zadnjem času smo se osredotočali predvsem na eh, finančne in gospodarske vidike krize, tako da so mnogi izgubili izpred oči dejstvo, da evro ne pomeni Evropske unije, tudi enotni trg ni Evropska unija. Evropska unija je evropsko državljanstvo. Evropsko uh, unijo utemeljujejo njene vrednote in uh, to velja za vseh zadnjih 20 let, odkar se je Evropska unija institucionalizirala 92. leta za Maastriško pogodbo. Takrat je bilo sprejetih precej specifičnih eh, pritiskov oziroma pre, veliko pomembnih načel, ravno zaradi pritiskov evropskih državljanov. Državljani niso želeli, da se jih diskriminira na podlagi državljanstva in to eh, je bilo vedno prisotna želja, zlasti ko je šlo za volitve na lokalni eh, in evropski ravni rezidenti v državah Evropske unije so si želeli tudi pomoči, če so potovali drugam, želeli so si tudi možnost vlagati peticije v Evropskem parlamentu. Vsak dan dobivamo peticije v odbor za peticije, potem so si državljani želeli tudi, da jih ščiti Evropski varov za človekove pravice in da se na ta način zagotovijo pobude za novo evropsko zakonodajo. Force, in od samega začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe pa lahko eh, evropski državljani uživajo vse pravice, ki jih določa Evropska listina o temeljnih pravicah in svoboščinah. To je najpomembnejše vprašanje. To je vprašanje, s katerim se aktivno okvarja ta sklic Evropskega parlamenta. Istočasno pa se seveda Evropski parlament na ravni različnih odborov ukvarja z celo vrsto že zakonodajnih svežev. To je eh, svežen, ki se nanaša na Schengen, na eh, pravosodno sodelovanje. Eh, To so eh, tudi vprašanja, ki se nanašajo na enakopraven in enak pristop do sodnišč. Tu je tudi pravica do pravne pomoči. In tukaj so tudi pravice, eh, ki, ki jih imajo žrtve, te ureja tako imenovani svežen za zaščito žrtev. Seveda je to izziv prostega pretoka eh, ljudi, tu so potem tudi določene težave, varovanje otrok, pravosodne zadeve, eh, kazenski postopki. In državljani Evropske unije morajo biti obveščeni o svojih pravicah. To je izjemno pomembno. Ljudje morajo vedeti, da državljanstvo Evropske unije ne le obstaja, ampak da je tudi pomembno in da ga simbolizira Evropski parlament. Običajno sem rekel, da je ta sklic Evropskega parlamenta najpomembnejši sklic v zgodovini Evropske unije. Še več, to je najpomembnejši parlament eh, v Evropi, če bi le ljudje vedeli za to če bi le vedeli, da jih tu zastopamo. 500 milijonov ljudi zastopamo. Moramo znati eh, stopiti v stik z državljani, moramo jim znati razložiti, da je Evropski parlament pomemben in da so zato pomembne tudi Evropske volitve, ki bodo leta 2014. Eh, udeležba bi morala biti večja in zato je ljudi treba spodbujati, da se bodo bolj da se bodo bolj udeležvali. Pravica eh, dovolitev in pravica biti izvoljen je izjemno pomembna, kajti to pomeni, da bomo lahko na ta način krepili tudi identiteto evropskih državljanov ta parlament ne bo upravil svoje naloge, dokler ne bomo vedeli, da so ljudje ponosni na svojo dodatno evropsko identiteto, ki dopolnjuje njihovo nacionalno identiteto. In to identiteto uživajo kot državljani držav članic Evropske unije. Zato moramo zgraditi ustrezno javno mnenje, tako da bo možno spodbujati razvoj občutka pripadnosti. Zato je ta javna razprava tako pomembna. Vesel sem, da ste tukaj, pozdravljam vas. Zahvaljujemo se tudi soorganizatorjem. Eh, zahvaljujem se Evropske komisiji, ki jo predstavlja direktora za Francas Lebaj. Dobrodošli. Potem gospa Regnar, ki predstavlja odbor Juri, se pravi odbor za pravne zadeve. In ona bo tudi nekaj povedala, da bo dopolnila to sliko državljanstva. Naj vam še povem, da danes zagotavljamo tolmačenje v vse uradne jezike z nekaj izjemami. Dve izjemi imamo estonščine danes ni, finščine in malteščine. Vsi ostali jeziki pa so zagotovljeni, torej lahko poslušate in govorite v vseh ostalih jezikih razne estonščine, finščine in malteščine. Ravno tako se eh, ta javna razprava prenaša neposredno preko internetnih povezav. Vse bo tudi zabeleženo in posneto. Torej, ta sestanek je, kot sem rekel, namenjen razpravi o evropskem in eh, državljanstvu in spodbujanju le tega. Besedo dajem sedaj kolegici Evelin Regner, ki je prva podpredsednica odbora za pravne zadeve in potem bomo imeli prvo izmenjavo mnen. oziroma še prej bo nastopila gospa Frasva Slebaj, generalna direktorica za pravosodje pri Evropski komisiji. Gospa Regnar, imate besedo. Hvala lepa. Vse vas prav lepo pozdravljam. Dobrodošli doma, lahko rečem. Ste v Evropskem parlamentu, ste eh, državljanke in državljani Evropske unije. Sama prihajam iz Kajzermühle, eh, to je del Dunaja, sem Avstrika, ampak zlasti in v prvi vrsti sem državljanka Evropske unije in posedujem pravice in dolžnosti, eh, tako kot mi vsi in sicer dodatno k pravicam in dolžnostim, ki jih tako in tako že imamo. Torej, z državljanstvom Evropske unije smo pridobili nove možnosti. Imamo možnost, da potujemo v Evropski uniji lahko delamo, v drugih državah članicah Evropske unije ne smejo nas diskriminirati. Vse to so čudovita načela. Ampak, in zato je seveda tako zelo pomembno, da ste danes z nami, to so načela, ki jih je treba izpolniti življenjem. In seveda je pred nami še neskončno veliko dela. Potrebujemo Evropsko komisijo za to. Zlasti pa, se dobro, pa ste dobrodošli vi, kajti vas potrebujemo. Vi nam morate povedati, kaj ne deluje dobro in kaj bi moralo delovati bolje, zato da bi dobili živahnejšo in boljšo Evropsko unijo, v kateri bi lahko bolje živeli. Obstajajo številne ovire, pa vendarle bi rada povdarila tudi pozitivni razvoj. In v tej povezavi bi rada opozorila na evropsko državljansko pobudo. To je instrument, ki eh, smo ga dobili za eh, Lizbonsko pogodbo. To je instrument, za katerega se je izkazalo, da obstajajo številne tehnične težave. Obstajajo seveda tudi ovire, ki imajo finančne vplive na angažirane državljane ki želijo uvesti zelo zanimive pobude in želijo pokazati, da želijo sprememb na evropski ravni, pa se vendarle še vedno soočajo s težavami. Zlasti bi rada opozorila na zelo pomembno aktualno pobudo za a, zaščito preskrbe za vodo. In ta pobuda bo kmalo dosegla milijon podpisov oziroma verjetno je bil ta prak že dosežen. Imamo pa še nekaj časa, tako da boste lahko zbirali podpise še do septembra in obstajajo dobre možnosti, da bo doseženo celo število dveh milijonov. Sicer ne želim špekulirati, ampak morda bo še več podpore. To pomeni torej pobu, eh, državljanska pobuda. To je nekaj, kar živi, ampak potrebujemo čas, za izdelavo možnosti, kako bi lahko vsi še bolje koristili to možnost. Dovolite, da opozorim še na nekaj. Na področju pravosodja si želimo okrepljenega čezmejnega sodelovanja s sodnicami in sodniki, z, eh, z eh, tožilci in pa z, z mm, sodnimi asistenti. To so vsi tisti, ki delajo na področju pravosodja. In to so tisti ljudje, ki mora v svojem vsakodnevnem poklesnem življenju državljanstva Evropske unije zelo dobro poznati. In zato želimo na ravni Evropske unije zagotoviti, da se bodo ti uslužbenci zelo dobro spoznali na to temo, da se bodo naprej usposabljani in da jim bomo omogočili tudi dvostransko izmenjavo. Nadaljni vidik v tej povezavi pa je sledeč. Erasmus. Podoben program izmenjav bi morali zagotoviti tudi za vajence, ne samo za študente. Želimo okrepiti motivacijo in pa ponudbo na mednarodni ravni in želimo, da ljudje to možnost tudi izkoristijo. Lopes Aquilar, moj predgovornik in pa predsednik odbora Libe, je že omenil, kaj je najpomembnejše informacije kdo v Evropi ve, kaj to pomeni biti evropski eh, državljan oziroma državljan Evropske unije, da je to nekaj, kar dopolnjuje nacionalno eh, državljanstvo, da je to nekaj pozitivnega. In zato smo omogočili tudi to javno predstavitev. Rade bi namreč slišali vaše pobude, vašo kritiko in želimo si slišati tudi eh, vaša čisto konkretna opozorila na določene vidike. V tem smislu vam in vsem nam želim veliko uspeha za to javno predstavitvijo. Hvala lepa. Kolegine Regner. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegica Regner. Sedaj bom dal besedo gospe eh, Lebaj, generalni direktorici za pravosodje pri Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Eh, predsedujoči. Res mi je o veliko veselje, da sem lahko tukaj v parlamentu, da lahko govorim o državljanstvu. Eh, ta sestanek je bil sklican v sodelovanju med Evropskim parlamentom in eh, Evropsko komisijo. Prav je razmišljati o tem, kaj si državljani želijo v Evropski uniji eno leto pred evropskimi volitvami. Spomnim se, da smo leta 2010 pripravili poročilo o državljanstvu. Tedaj smo eh, predlagali 25 ukrepov za izboljšanje državljanstva v Evropski uniji. Od tedaj je bilo veliko narejenega, da bi dosegli zadane cilje, naprimer čezmejno eh, zdravstveno varstvo, eh, varstvo potrošnikov, eh, civilna in kaz, civil, zadeve civilnega in kazanskega prava in pa državljanske pravice. Ta sestanek danes je prvi dogodek v letu državljanstva Evropske unije. Dovolite mi, da vam danes poskusim povedati nekaj besed o rezultatih javnega posvetovanja, ki smo ga izvedli o eh, evropskem državljanstvu. To je prav gotovo zanimivo, rezultati so zanimivi, to je tudi nekaj, kar nas navdihuje, kar nam pomaga oblikovati ukrepe za naslednja leta. Prvi element, ki ga omenjajo državljani, ko jih povprašamo o tem, kaj je mogoče narediti na evropski ravni za nje, je naslednje. Govorijo o birokraciji, ki so jo doživeli takrat, ko uh, uveljavljajo svojo pravico do prostega gibavanja. Recimo, ko se preselijo v neko drugo državo članico, se srečujejo z dolgimi in zapletenimi administrativnimi postopki. In potem rečejo, da karkoli lahko za njih naredimo, da jim pomagamo pri tem, bi bilo zelo korisno. Zmanjšanje birokracije je izredno pomembno birokracije pri uveljavljanju in urejanju stalnega prebivanja in e, dokumentov, ki so potrebni. Potem smo dobili tudi predvsej odgovorov od e, državljanov, ki so invalidi. Zagotoviti moramo vse, da imajo invalidi tudi v drugih državah članicah, ne samo v svoji, vse prednosti in vse storitve, ki jih imajo ljudje brez invalidnosti. Tretji element, ki ga državljani povdarjajo, je zaposlovanje, seveda. Nihče ne bo presenečen ko to sliši v tem obdobju krize, 25 milijonov ljudi je trenutno brez dela. In kljub tej visoke stopni brezposelnosti, še vedno ni eh, določenih profilov za določena delovna mesta. Do določena delovna mesta ostajajo neizpolnjena. In mislim, da bi se morali v naslednjem poročilu osredotočati na to, kako pomagati državljanom, da čim več pridobijo od evropskega trga dela. Naj vam dam primer. Evropska zakonodaja trenutno jamči, da lahko še naprej dobivate svoje eh, eh, dajatve eh, za primer brezposelnosti, če se preselite v drugo državljanje državo članico in to za tri mesece. Vendar je v treh mesecih težko dobiti novo delo. 16 mesecev je poprečno obdobje iskanja zaposlitve v Evropski uniji. In zato ne eh, predlagam sicer, da bi morali prejemanje eh, dodatka za brezposelnost morali podaljšati na 16 mesecev, ampak v šestih mesecih pa bi državljani prav gotovo imeli več možnosti, da najdejo delovno mesto v neki drugi državi članici. Eden od drugih elementov, ki so ga omenjali državljani pri tem posvetovanju, je ravno informiranost. Predsedujoče je prej govoril o tem. Rekel je, da informacij ni dovolj, da državljani niso dovolj dobro obveščeni, da ne poznajo dobro Evropskega parlamenta, ampak ljudje ne poznajo niti dobro pravic, ki jih imajo. In poleg tega tudi ne vedo včasih, kaj početi s pravicami, ki jih imajo. Začeli smo izvajati novi barometer. Ta eurobarometer je sedaj pokazal, da je določen korak bil narejen naprej. Eden od treh državljanov pravi, da so dobro obveščeni o svojih pravicah. Pet odstotnih točk več je takih državljanov letos kot leta 2007, se pravi, da gre za nek stabilen eh, nek stabiln napredek. To ni evolucija, ampak nekaj je, ni pa dovolj. In dobro je, da se te informacije bolj širijo. Kaj ti v redu je, če se pravice ustvarjajo, ampak če jih ljudje ne poznajo, potem ne koristijo ničemer. In tudi, če ne vejo, kaj s temi pravicami narediti, tudi ni dobro. Pet odstotkov respondentov meni, da so dobro obveščeni v tem, kaj lahko s pravicami naredimo. Pardon, 25 odstotkov ve, kaj narediti s pravicami. Ampak po drugi strani pa to pomeni, da 75 odstotkov ljudi ne ve, kako uveljavljati svoje pravice. In to nam kaže, da ni dovolj, da so državljani obveščeni o svojih pravicah, ampak moramo bolj jasno vsem razložiti, kaj lahko storijo s svojimi pravicami. Še en element, ki se je pojavil v tem posvetovanju, eh, se nanaša na politične pravice. Politične pravice so pomembne zlasti v času volitev. Udeleženci posvetovanja so morali odgovoriti vprašanje, ali se vam zdi eh, normalno, da lahko eh, izgubite pravico do eh, volitev v svoji državi, ko se preselite v neko drugo državo. In večina ljudi je odgovorila, da se jim to ne zdi prav. In mislim, da je to nekaj, o čemer moramo res razmisliti. Ko nekdo prebiva v neki drugi državi članici, ne več v svoji, to še ne pomeni, da je ta oseba pretrgala vse vezi se svojo državo izvora, ampak da ostajajo te pravice tako, takšne, kot so bile v preteklosti. S tem se bomo morali ukvarjati, to je občutljivo vprašanje, je pa pomembno vprašanje. Na kratko sem vam predstavila rezultate tega pableka posvetovanja. Ta javna razprava danes je izjemno pomembna za nas, zato ker nam omogoča, da slišimo vaša mnenja in da potem ta mnenja vključimo tudi v poročilo, ki ga bo komisija izdala 9. maja. Želim vam veliko zanimivih razprav in z veseljem pričakujem ideje, ki jih bodo te razprave prinesle. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lebaj, ki je govorila v imenu Evropske komisije. Vsi podarjamo isto načelo. Moramo znati priti v stik z ljudmi. Ljudje morajo vedeti, da bo Evropska listina o temeljnih pravicah tukaj, da bo zavedno ostala. Ta, določa, pardon, ta listina določa pravice za 500 milijonov ljudi in to je tudi bistvo same Evropske unije. To je sedaj bil začetek našega sestanka, lahko začnemo z izmenjavo mnen. Naj vam povem še nekaj. Vsi gostje, ki ste v Evropskem parlamentu. Lahko obdržite svoje beče. Stalno nosite svoje priponke oziroma beče. Razen, če eh, ne zapustite te hiše. 1300 pardon, ob enih, po, ob enih popovdne bo kosilo. Zraven te dvorane. No, sedaj pa pričakujem zelo zanimivo plodno razpravo. Začenjamo s prvim panelom in vabim kolege, gospod Filip Boulon, naj pride sem, da bo predsedoval prvemu panelu, Potem bojo tu še kolege, gospa Ana Marija Koraca Bild in Michael Cashman. To sta poslanca Evropskega parlamenta. Prosim ju, da prijeta sem gor, da prije tudi gospod Kalmart Parat. Prosim, če bi lahko prišli sem na predsedstvo. Pol Nemec, direktor Eh, generalne, eh, generalne direkcije za eh, pravosodje in gospa Adina Valjan, ki je poročevalka za eh, poročilo o evropske sodržavljanstvo. Potem Alison McDonald, Evropski inštitut Univerze v Leidnu. naslednjo uro bo potekala ta razprava. Tudi Pol Nemec, direktor za temeljne pravice in državljanstvo pri GDI-ju, Evropska komisija bo tukaj. Skratka, vsem se zahvaljujem, prosim paneliste, da se nam pridružijo in razprava bo trajala približno eno uro. tout d'abord, je voudrais. Dobardan. Najprej se želim gospod eh, do Lopezu Aguilarju, gospi Regner in gospi Lebaj zahvaliti za uvode. In eh, tukaj imamo sedaj Evropske parlamente, eh, odgovornega za peticije predstavnika Evropske komisije. In sicer Eh, bomo govorili o težavah, ki eh, jih imajo državljani takrat, ko eh, skušajo uveljavljati svoje pravice. Mi bomo predlagali nekaj rešitev za reševanje teh ovir. Na tej tribuni nimamo dovolj prostora, nekateri naši kolegi iz panela sedijo spredaj v prvih vrstah in bodo govorili pozneje. Kar zadela evropsko državljanstvo, to je koncept, ki ga vnaša Maastriška pogodba. Eh, evropski državljani so državljani članic. Ne vem, eh, kako točno opredeliti evropsko državljanstvo eh, in nacionalno državljanstvo, ampak vsekako se dopolnjujeta. Govorimo o svobodi gibanja eh, ljudi, kapitala, blaga po celem eh, teritoriju. Odbor za peticije pa se redno srečuje s pritožbami, ki se nanašajo na uvire, s katerimi se srečujejo evropski državljani pri uveljavljanju eh, te pravice do gibanja kot sem rekel, veliko pritožb dobivamo, recimo eh, pritožbe eh, glede priznavanja poklicnih kvalifikacij, eh, potem različni pritožbe, problemi so še prisotni, recimo v, v primeru eh, ločitev, v primeru upokojitev. To so praktični problemi, s katerimi se srečujejo evropski državljani, ki se preselijo iz ene države v drugo oziroma ki se selijo večkrat. Ovire eh, so na svetu zato, da se jih premaga evropskim državljanom lahko predlagamo različna sredstva, recimo to so peticije oziroma pritožbe, potem je tu eh, sodišče Evropske unije, potem je tu Evropska komisija, na katero se je mogoče obrniti, potem je eh, Evropska pobuda, ki obstaja od aprila 2012 in to je še dodatno orodje in seveda so eh, tu tudi evropski poslanci, ki predstavljajo evropske državljane. Več načinov, več kanalov je torej, preko katerih se lahko izražajo evropski državljani, več kanalov je preko katerih lahko institucije Evropske unije eh, opozorijo na to, da imajo težave za uveljavljanjem svojih pravic. Tu eh, imamo več predavateljev. Eh, ti predavatelji bodo govorili o vseh teh vidikih evropskega državljanstva, o problemih povezanih s temi vidiki. In potem bomo imeli razpravo v tej dvorani. Ta razprava bo trajala do ene ure, do kosila. Sedaj bi želel takoj dati besedico gospe Adili Johane Valjan, ki je poročevalka za resolucijo EP o poročilu Eh, o državljanstvu za leto 2010 in je eh, tudi koordinatorka za eh, odbor za peticije. Gospa Valjan, imate besedo. Hvala lepa. Najprej bi rada povedala, da sem zelo počaščena, da smem biti danes tukaj in da lahko govorim o evropskem državljanstvu. Ta tema mi je zelo pomembna in sicer že od leta 2007, ko sem se pridružila Evropskemu parlamentu. Tukaj gre za projekt, ki se dotika vseh nas. Gre za občutek prepadnosti Evropske skupnosti. Prihajam iz ene nov novih eh, držav članic, sem Romunka in imam izkušnje iz prve roke, kako je pristop k Evropski uniji spremenil mojo državo na bolje. To je odprlo nove možnosti in pa tudi nove odgovornosti. Ne bom govorila o koristih, kajti okušate jih kjerkoli živite v Evropski uniji. Danes bi rada povdarila nekaj pomembnih točk, ki še vedno otežkočajo naše življenje. 2010 sem bila pročevalka o poročilu o državljanstvu in pa ukvarjala sem se tudi s prostim pretokom in od takrat se soočam s številnimi vprašanji, ki so s tem povezani. Najprej glede prostega pretoka ljudi. To je številka ena eh, med eh, pravicami državljanov Evropske unije. To, da direktiva eh, je začela veljati že pred 18 leti, pa še vedno je ne izvajajo številne države članice. Slišali smo številne pritožbe, ki se nanašajo na, pristo, na pravico do vstopa, na pravico do obivanja v državi več kot tri mesece, potem na eh, pravico eh, eh, družinskih članov, da se pridružijo. Vse to so stvari, ki se nanašajo na nas, ki potujemo v Evropi in se nanašajo tudi na naše družine. Države članice bi morale odpraviti vse ovire za prosto gibanje državljanov. In eh, lahko ste prepričani, da sem že utrujena od tega, da to vedno znova povdarjam. Ampak pravilno izvajanje direktive je samo del problema. Še pomembnejše pa je to, da se državljani zavedajo svojih pravic in da jih tudi izvajajo. Zato eh, zelo podpiram odločitev Evropske komisije, da bo eh, razglasila eh, Evropsko leto državljanstva. V današnji Evropski uniji so uvire nesprejemljive. Leto, spomnite se škandale z leta 2010 v Franciji za romsko manjšino. Takrat je prišlo do eh, velikanskega izgona in to je kršilo direktivo o eh, prostem gibanju. To pa je kršilo tudi osnovna načela, ki so temelj Evropske unije. V skladu z direktivo so omejitve prostega gibanja ljudi in pa prebivalcev na podlagi javne varnosti uvedene oziroma so lahko uvedene samo zaradi osebnega vedenja in to eh, razlog za to ne sme biti eh, izvor In zato je skrajni čas, da integriramo romsko manjšino in pa tudi druge manjšine v Evropski uniji. O tem je bilo veliko povedanega, ampak eh, ukrepov nismo uvedli, da bi rešili to občutljivo vprašanje. Drugo ključno vprašanje pa je priznavanje dokumentov civilnega statusa in pa dejstva v zvezi s tem. Naj vam podam primer. Naprimer, dokumenti o priznavanju istospolnih partnerstev se ne priznavajo povsod v Evropski uniji. Tukaj gre za priznavanje tega, da če je nekdo poročen o eni državi članici, se mora priznavati kot poročen, če tudi se presili v drugo eh, državo članico Evropske unije. Države morajo zagotavljati prosto gibanje vseh eh, državljanov Evropske unije in njihovih družinskih članov, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali na njihovo nacionalnost. In Tudi to je temeljna pravica Evropske unije. In ne nazadnje, prosto gibanje na trgu dela. To je sprožilo številne novice, številne vesti o zadnjem letu Evropske unije. Državljani iz Bolgarije in Romunije bodo končno lahko začeli izvajati pravico, da delajo v drugih državah članicah. In skrajni čas je bil, da se je odpravila ta ovira, ki je ustvarjala državljane, drugorazredne državljane v Evropske uniji. In dovolite samo še eno točko v zvezi s tem. 1. januar 2014 ne bo pomenil masovno migracijo. Tukaj bo šlo za to, da bodo že obstoječi priseljenci postali zakoniti. Prosto gibanje ni zaključeno, če ne zagotovimo prostega gibanja na trgu dela. Hvala lepa, to pa je bilo vse z moje strani. Merci madame Valian pour votre intervention. Nous accueillons désormais monsieur Michael Cashman. Hvala lepa gospod Cashman, ki je čl eh, član odbora eh, za eh, peticije, potem tudi član eh, od, odbora Juri. Eh, in sopredseduje tudi eh, odboru za eh, pravice eh, LGBT. Hvala lepa, dragi Filip. Hvala lepa vsem. Uh, Hvala lepa. Upam, da se bom lahko držal časovne omejitve. Rad bi se osredotočil na prosto gibanje oziroma eh, na eh, svobodno odločitev, kje živeti in pa o pokoj, pokojnih. Torej, ko eh, državljani govorijo za poslanci Evropskega parlamenta, se ukvarjamo z njihovimi realnostmi. In upam, da so odločitve, ki jih sprejemamo, mnogo bolj obveščene in da bolj temeljijo na rešitvah vsi državljani morajo imeti dostop do naših političnih postopkov. Če to želimo zagotoviti, je zelo pomembno, da imajo državljani dostop do vseh dokumentov, ki jih proizvedajo vse tri institucije. In to pravim kot poročevalec za izvorno uredbo, ki pokriva te zadeve in kot poročevalec o reviziji. Zahvaljujem se Emiliji de Capitani ki je oče dostopa do eh, dokumentov in pa svobode informacij. Če tega eh, ne bi eh, zagotavljali v preteklosti, potem sedaj ne bi imeli tega prostega dostopa. Moja predgovornica se je dotaknila vprašanja prepovedi svobodnega gibanja družin istospolnih partnerjev. Omenila je tudi um, mit, namreč, da bo to sedaj usiljevalo istospolne zakone v državah članicah, ampak to sploh ni res, kaj ti. Um, e, Svoboda gibanja ni v povezavi z nacionalnimi zakoni o družinah in svobodno gibanje je temeljna svoboščina. Uh, Tukaj gre za to, da se um, istospolna partnerstva priznavajo v drugih državah članicah, kajti to velja že za vse druge uh, zakonske dokumente, ki se izdajajo v drugih državah članicah. Tukaj gre za prepoved prostega gibanja in pa za pravico, da živiš v drugi državi članici. Treba je omeniti oziroma spomniti na to, da imamo osem držav v Evropski uniji vključno s Francijo in Združenim kraljestvom, ki, eh, ki omogočajo eh, eh, istospolne zakone. Če si pogledate potem število ljudi v teh državah, ki imajo pravico do poroke ali pa do partnerstva in se jim uh, um, postavljajo uvire v drugih državah članicah, je to posebno nespremljivo. Sedaj pa k drugi temi. Uh, In to je vprašanje španskih lastnin. Na nas so se obrnili eh, tisti, ki so vlagali peticije pred nekaj leti in so govorili o pravici do eh, pravnih sredstev in pa do lasništva. Eh, nekaj tisoč ljudi je postalo žrtve gradbeniških škandalov v Španiji. Niso mogli do dokumentov, Eh, niso imeli dostopa do elektrike in tako naprej. In ko je bila hiša izgrajena, so jim eh, vzeli premoženje in tako so izgubili se svoje prihranke. Ali pa so jim vzeli zemljo zaradi urbanega razvoja. Ampak eh, ti, ki so uložili peticije, niso bili enostavne žrtve, kajti vzeli so jim lastnino, ki so jo na zakonit način kupili in niso bili deležni kakršne koli očkodnine. To se a, eh, nanaša tudi na a, eh, obale. Sedaj se s tem ukvarja španska vlada, ampak Evropski parlament se zelo zanima za to temo in želimo si, da bi vsi udeleženci v tej zadevi bili a, eh, očkodovani. Če mi dovolite, bi sedaj sklenil še z nečim, kar vam bo izvalo nasmeška, je pa zelo resno. Predsednik parlamenta je bil koordinator v odboru Libe in predložil se mu vprašanje v zvezi z repatriacijo tistih, ki so umrli v drugi državi članice in dejal je Cashman, samo, to, samo ti bi lahko delal uh, za pravice tistih uh, državljanov, ki ne morejo več voliti zate. Kakorkoli že, vprašanje je temeljnega pomena. Zelo, zelo kratek bom. Ta hip, če umrete v drugi državi članici, ki ni vaš dom, obstajajo številne uvire, birokracija in to je povezano z velikim trpljenjem za eh, vašo družino. Veliko bodo morali pretrpeti za to, da bodo vrnili svoje telo v državo vašega prebivališča. In to je žalostno in to um, se nanaša na številne življenja poznam človeka, ki mu je umrl sin na prvih počitnicah v Španiji. In eh, svoje težave so predstavili Evropskemu parlamentu. Stalo je ogromno denarja, da so uh, truplo uh, potem v krsti prenesli v domovino, ampak to je bilo povezano s številnimi birokratskimi postopki. Uh, omenjam veliko trpljenje te družine in pa veliko stisko in mislim, da tega ne bi smel preživljati nihče. Žal pa se ni veliko spremenilo. Videti je. Yeah da imamo absolutno pravico gibanja do trenutka, ko umremo. Mislim, da bi se morala pravica eh, do svobodnega gibanja nadaljevati vse do trenutka, ko se truplo vrne domov. To so tri zelo pomembne stvari, ki eh, se vse nanašajo na državljane in zato moramo storiti več, da bi rešili te zadeve in manj. Hvala lepa. Merci, Monsieur Cashman, pour votre intervention. Najlepša hvala za ta nagovor, eh, ki je poleg tega, da je eh, se dotaknila inostranstva, eh, segla tudi čas. In sedaj, gospod ne, Nezbit, a pardon, gospa Koraca Bild, ki je tudi poročevalka notranje trgo za storitve, Ana Marija, imaš pet minut moram reči, mi ne daš tistega, kar mi je on sunil, tistih nekaj minut. E, danes do povdne e, sem bila zelo zadovoljna, da sem lahko prišla v parlament in se srečala z vami, kajti naš največji izziv, e, naša naloga je vsak dan izboljševati življenje naših državljanov skupaj s komisijo. Ja, jaz sem eh, prava evropska državljanka. Okay, uh, I have, um, I'm Italian, I have a British. Sem italijanka, imam britanski potni list, živim v, na švedskem, študirala sem v Franciji. Imam, v, v Italiji imam dve družbi, ki sem jih vodila, preden sem, se, preden sem prišla v Evropski parlament in neposredno sem izvolili švedske državljani in 30 let sem delala in živela v različnih državah članicah Evropske unije. In zato se prav posebej zavedam tega problema in si želim rešiti eh, številne težave, ki, mm, s katerimi se soočajo eh, številni državljani Evropske unije, tako kot sama. Naprimer, registracija avtomobila v druge države članice ali pa priznavanje diplome v druge države. Danes je bilo že marsikaj povedano, omenili so vse probleme, pomankanje informacij, pomankanje zavedanja, pomankanje pravic, pa tudi lokalna uprava. Mislim, da smo veliko dosegli tukaj v Evropskem parlamentu. Zato, da bi zagotovili boljše zakone in da bi dosegli več harmonizacije in da bi presegli fragmentacijo. Kajti posvetovanje Evropske komisije je ravno osvetlilo te probleme. Evropske državljani si želijo poenestavitve, želijo si skupna pravila, ampak v času krize vlade uvajajo več nacionalizma, več subsidijarnosti, več protekcionizma in zato se mi zauzemamo za splošno dobro, za družine, za običajne državljane, ki imajo težave, ampak sodelovati moramo, kajte rešitev krize niso eh, več eh, meja, več manj svobode, ampak več svobode in odprava ovirov. Vse to smo slišali tudi na posvetovanju, vsaj to smo razbrali iz tega, kar ste povedali. Eh, vesela sem, da imamo sedaj direktivo o potrož, pravicah potrošnikov, 14-dnevni rok za vračanje in tako naprej. Ukvarjamo se za vprašanje, ki so izredno pomembna. Treba je omeniti tudi nalog za zaščito za moške in ženske, ki so žrtve nasilja. Tukaj gre za zaščito žrtev uh, kaznivih dajanj, gre za pravico do eh, tolmačanja, gre tudi za pravico do uh, posvetovanja, do svetovanja. Sedaj se ukvarjam za direktivo o storitvah. Če kupite potovalni sveženj v drugi državi članici, plačate dvojno ceno v vaši domači državi članici. In sedaj, to so vprašanje, na katerih delamo. In moj dragi prijatelj Michael Cashman, vrnili se bomo še k dostopu do javnih eh, dokumentov. Na tem bomo še delali. Lahko bi govorili o številnih vprašanjih. Izvajanje v državah članicah je resničen problem to ni samo vprašanje dobre volje, gre tudi za vprašanje lokalnih oblasti, ki ne razlikujajo med državljani, ki prihajajo iz tretjih držav ali pa med eh, Romuni in Bolgari, ki so državljani Evropske unije in imajo prav enake pravice kot vsi drugi. Zelo smo si prizadevali, da so prišli v Schengen, Romuni in Bolgari in da so začeli uživati enake pravice državljanstva Evropske unije. Delamo za lokalnimi oblastmi in res sem naveličena tega, da nam vedno govorijo o tem, kako je kriv Brusel. Tesno bi morali sodelovati. Vesela sem, da sedaj tesneje sodelujemo z nacionalnimi parlamenti in z lokalnimi oblastmi. Kaj ti? Če pri izvajanju ne poskrbimo za to, potem lahko mi tukaj v parlamentu sprejemamo najboljša zakonodaja, pa to ne bo nič doprineslo. Vsak eh, dan se soočam za to, za življenjem v različnih držav članicah in res moram povedati, da obstaja veliki ziv. Nezaupanje namreč. Nezaupanje do tega, da lahko nekaj Eh, kar prihaja iz, eh, kar stori zame druga država članica, eh, dobro zame oziroma bolje kot nekaj, kar stori zame domača država članica. To je kulturni tabu. Svoboda gibanja je korist, je prednost. In imamo tudi direktivo o prostem gibanju pacijentov, mislim, da je bil to velik dosežek. In Tukaj smo morali preseči veliko kulturno uviro, civilizacijsko uviro, zato da so pacijenti začeli prepoznavati koristi. Pogosto je tako, da če kupite zdravila v druge države članici, se soočate s posebno drugimi imeni, z navodili v drugih jezikih in to so, števi, to so velike težave. Največja eh, pravica eh, državljana Evropske unije pa je pravica do volitve. Sama sem volila tako na švedskem kot v Italiji in zelo sem ponosna na to. Rada bi vas povabila k temu, da izvajate svojo pravico, kajti eh, ne voli dovolj ljudi na parlamentarnih volitvah. Imate pravico, da nas preverjate da nas opozorite na naše naloge in sicer preko parlamentarnih volitev mislim, da bi morale biti volitve javne. Sem proti tajnim volitvam. Nekdo je to predlagal. Videti morate, kaj volite, zakaj volite in morate nas tudi spraševati. Pa še socialni mediji. To je nekaj, kjer se srečujemo. Torej, prosim, preko socialnih medijev nam sporočajte svoje želje. Tako, sedaj pa nazaj k tebi. Merci, Hvala lepa, Ana Marija. Eh, ta govor je bil strasten, je pa zelo pomembno, da si omenila načelo subsidijarnosti. Sedaj bi dal besedo gospodu Kamalžito Baratu, on je državljan Združenega kraljestva. On je dal eh, pritožbo zaradi neustreznega ravna, ravnanja belgijskega konzulata v zvezi z njegovo prošnjo za prosto gibanje po ozemlju države članice. Gospod Barat, imate besedo, deset minut imate na voljo. Okay. Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem, da ste mi dali besedo. Rad bi omenil tri točke, ki odražajo moje poklicno in družinsko življenje. Tri točke so izkušnje, ko sem eh, zaprosil za šengensko vizo za mojo ženo. Najprej bi rad spregovoril o problemih, ki sem jih imel, ko sem zaprosil za vizo, ki je bila takrat indijska državljanka. Potem bi rad govoril o mobilnosti študentov, kajti sem um, šolski direktor na sekundarni šoli. Uh, In potem bi rad spregovoril še o vlogi lokalnih oblasti, kajte prihajam z ravni lokalne oblasti. odločili smo se, da si bomo vzeli premor in da bomo poceni leteli. Moja žena je imela indijski eh, potni list, zato sva vedela, da bova morala zaprositi za vizo. Zato sva, nekol, sva nekoliko raziskala zadeve in tako sem naletel tudi na direktivo o prostem gibanju in to se mi zdi super, kajti v preteklosti je bilo izredno težko dobiti vizo za potovanja v druge dele eh, sveta. In vse skupaj je bilo videti enostavno, odlično. To, da teorija eh, v praksi enostavno ni delovala. Um, obrnil sem se na belgijsko stran, spletno stran in oni so nas poslali na eh, urad, ki se ukvarja z vizami. Uh, izmenjevali smo si elektronsko pošto z zonanjimi podjetji. In bil sem res eh, frustriran, kajti spraševali so me stvari, ki so presegale direktivo o prostem gibanju. Ustrajali so na tem, da zagotovim bančne podatke moje žene, da zagotovim, da je imela eh, službo v Združenem kraljestvu. Želeli so tudi registracijo mojega avtomobila. In še nekaj, eh, na čemer so zelo ustrajali. Želeli so, da plačam administrativno pristojbino. Potem je bilo še nekaj, kar me je zelo frustriralo. Vsak dan so obravnavali 60 prosilcev in moral sem v London v centr za prijave in čakal sem v vrsti in poskušal sem pritegniti pozornost neke zaposlene tam in poskušal sem povedati, da ravnam na podlagi direktive o prostem gibanju in grozno je bilo to, da sem čakal v tisti vrsti in se spraševal, ali sem v pravi vrsti ali ne. In hvala Bogu se je skazalo, da sem v pravi vrsti. Torej, dve uri sem stal v vrsti, potem sem končno prišel do uradnika in od uradnice in posem jasno sem ji pojasnil, da uh, sem prosilec na podlagi direktive o prostem gibanju in uh, podal sem ji tudi dokument iz direktive, ampak ustrajala je, da moram, da moram podati pisma zaposlevalca, uh, registracijo avtomobila, zavarovanje avtomobila, bančne podatke, dokumentacijo in tako naprej. Pravzaprav nisem imel izbire, vzel sem si en dan, oziroma eh, sem si prost dan in že sem sicer rezerviral naše hotel, najne hotele in tako naprej. In dejal sem samo še, prosim, uredite to za najo. Potem sem potoval z vlakom domov in takrat sem razmišljal, razmišljal kako je možno, da jo tako enostavno odnesajo s takšnim ravnanjem. Obrnil sem se na lokalnega eh, poslanca in čakal sem dva, tri tedne, nič se ni zgodilo in potem ste bili vi na vrsti. In potem sem se odločil, da bom zadevo rešil sam. Še enkrat sem se obrnil na eh, spletne strani, googlal sem in tako naprej. In potem sem eh, našel možnost eh, poslati peticijo na Evropski parlament. Ah, se opravičujem. Nisem vajen javnega govorjenja. Kakorkoli potem sem eh, videl, da je bil sprožen postopek kršitve pogodbe proti občini. Torej, zadevo sem potem še enkrat ponovil in sedaj spletna stran občine nudi možnost, da si organizirate sestanek tam. Ampak še vedno vam povejo, ja, ampak res nimamo veliko časa, prosim, ne pošiljate nam elektronske pošte in tako naprej. Ampak če želite biti res hitri v tem postopku, potem se obrnite na, eh, na našo spletno stran z zunanimi sodelavci. Kar se tiče tega, da tukaj eh, delajo, eh, da, da, da imate opravka z eh, zunanimi izvajalci, potem vidite, da vas oni ne obravnavajo kot državljane, ampak kot stranke. Za vas, za njih smo mi samo vir dohodka in potem res ustrajajo na upravnih pristojbinah, ki jih je treba plačati. Še enkrat sem si pogledal spletno stran. In vse, kar lahko najdete na spletni strani v povezavi z prostim gibanjem, je bila povezava uh, v zvezi z sekcijo viz. Potem najdete tam 47 eh, stranski dokument, kjer je seznam direktiv. Kako naj potem lajčna oseba eh, se znajde eh, s to povezavo? Če bi morda obiskoval pravno fakulteto, da, morda bi potem lahko razumel 47 strani pravnih dokumentov. Potem je, najdete tam tudi povezavo, ki se nanaša na družinske člane državljanov Evropske unije. In tam najdete potem seznam, ki je res slab in ki je pa posem nesmiseln. In potem je znova tam opozorila na to, da plačate eh, upravno prestojbino. Torej, imel sem velike težave s tem, da bi dobil vizo. To je bilo povezano z velikim stresom. Naslednje leto pa sva se potem odločila, da greva v Amsterdam za praznovanje najne eh, poroke, obletnice. Isti postopek. Pisal sem uh, eh, eh, oblastim in potem so mi poslali tudi odgovor za dokumenti, katere moram prinesti. Šel sem na konzulat v Birminghamu, ampak ko sva zapustila, čez 72 ur smo dobili potni list na dom. Videti je, da to lahko deluje. Torej. In potem bi rad omenil še eno stvar, torej druga točka sem direktor sekundarne šole. Se vprašujem, direktor srednje šole. In uh, želel sem ugotoviti, ali se učenci eh, zavedajo svojih pravic glede študija v tujini. Lahko plačate 9000 funtov letno za pristojbine in to je treba odplačati ob koncu študija. Torej, če so na voljo cenejši, cenejši, eh, cenejši študiji v Evropski uniji, potem se morajo učenci tega zavedati. In kaj se je izkazalo? Nihče od naših učencev se ni zavedal te pravice. Morda niso dovolj raziskovali, kakorkoli že, ampak to so bili najboljši študentje, to so učenci, ki imajo najviše ocene in ki vedo, kako se raziskuje. Potem smo organizirali a, osebno, socialno in gospodarsko izobraževanje. To je nekaj, kar imamo pred nas na voljo. In evropske zadeve se poučujajo samo na zelo osnovni ravni. Obstaja torej precejšnje sovraštvo do tega v medijih. Če tudi bi a, dosegli njihovo zavedanje o tem, potem bi jim morali povedati še, da so zadeve možne in da se lahko lotijo tega. Ampak kaj je poglavitna uvira, ki jo je treba preseči pri zavedanju in ta izziv zahteva veliko dela? Oni plačujejo denar oziroma vlada, ta denar plačuje vlada. To je neke vrste posojilo, to niso nepovratna sredstva. Oni morajo to uh, posojilo odplačati, ampak ta denar lahko uporabijo samo na britanski univerzi. In to seveda tako izmanjša njihove možnosti. In eh, k nam prihajajo tudi učenci iz najbolj prikrajšenih delov. In zelo redki med njimi bodo imeli eh, gospodarska sredstva, da bodo lahko odplačali to posojilo. Torej, oni potrebujajo ta posojila in uh, seveda jih lahko, to, ta denar lahko pravijo samo na britanskih univerzah. Torej, kaj, kaj res moramo storiti? Treba je dobiti možnost, da se uporabi to posojilo za to, da se plača študij tudi v Evropi. Tukaj eh, imamo tudi pobudo eh, mladeni v gibanju, ki naj bi mlade ne bi torej dobili možnost, da študirajo eh, v tujini. Zagotoviti je treba, da teh 25 odstotkov odraža vse evropske državljane, ne samo tiste, ki si to lahko privoščijo. Britanski sistem je organiziran tako, da bo teh 25 odstotkov vedno samo tisti ljudje, ki si to lahko finančno privoščijo. Dobro, še dve minuti imam na voljo. V enem od poročil, mislim, da je bilo to eh, poročilo odbora regiji, so zapisali, da je treba zagotoviti, da informacije pridejo tudi do lokalne ravni. Eh, pri nas imamo eh, svete oziroma občinske svete in tako naprej. In tako naprej. če se želijo državljani pozanimati, kdo je odgovoren za naprimer pobiranje smeti in tako naprej, potem se morajo obrniti na, prave, na pravi naslov. Pri nas smo pred leti zagotovili tako, da smo uvedli eno številko, torej ustanovili smo mesta, mesta vse na enem mestu in prebivalec je lahko šel na to mesto in je tam dobil informacije za vse stvari. Kaj moramo zagotoviti, ko govorimo o Evropski uniji in tako naprej? Mislim, da je treba stvari prenesti na lokalne oblasti, ki že imajo infrastrukturo, kjer že obstajajo sistemi in kjer na določen način že delajo na tem, da bi integrirali določene oddelke. In treba je uporabiti to za to, da bi evropske zadeve širili na lokalni ravni? Lokalne oblasti vedno eh, krivijo Brusel in tako naprej. Če je to povezano torej, s kakšnimi sredstvi iz Brusla, potem je to v redu. Torej, toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Barad, za ta opis vaših izkušenj. Dan smo dali nekoliko več časa, ker niste poslanec in eh, seveda ste prispevali tudi eh, čustveni element, osebni element k našti razpravi. To je dokaj eh, simbolično za težave evropskih državljanov. Govorili ste o izobraževanju Evropska unija in je sprejela precej instrumentov za spodbujanje izobraževanja, poklicnega usposabljanja, izmenjave, eh, visokega šolstva in tako naprej. Eh, to so instrumenti, to so mehanizmi, ki so se dobro obnesli in ki tudi pomagajo državljanom, da eh, si pridobijo, da razvijajo ta eh, občutek evropskega državljanstva. Eh, In eh, vendar je tu še ta administrativna stran, ki pa lahko povzroči veliko razočaranja. Se pravi, da, da smo eh, zaradi tega tudi vključili eh, vaš, eh, vaš prispevek. Naj omenim še medije. Medije imajo veliko pliv, ne samo nacionalni, ampak tudi lokalni medijo. Eh, ti eh, mediji včasih težko razumejo Evropsko unijo, kaj to je in zato tudi ne obveščajo ustrezno svojih državljanov o tem, kaj jim Evropa lahko prinese. Kakorkoli že, eh, v nadaljevanju se bomo prav gotovo dotaknili eh, tega, kar ste povedali. Sedaj pa želim dati besedo gospodu Tonijo Venablesu. On je direktor združenja EKAS, to je Eh, služba za eh, evropsko državljansko delovanje in izvršni In potem bo imel besedo gospod Donny McQueen, izvršni direktor Irskega informacijskega središča za državljane. Ne vem, če je gospod McQueen tukaj. Se upravičujem, je, je. Prej, prej je bil menedžer v nacionalnem uradu za socialne službe. Sedaj dobi besedo gospod Venables. 15 minut imate na razpolago. Thank you very much, Mr. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, navizal se bom na to, eh, kar je pa videl gospod, ki je vložil petit, peticijo. Eh, gre Mi imamo 60 eh, pravnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z 70 tisoč vprašanji na leto in ta vprašanja postajajo vedno bolj kompleksna. In mnoga vprašanja so povezana eh, s tem, kar so omenili tudi poslanci v zvezi z direktivo o evropskem državljanstvu, 15 odstotkov bi dejal, jih je problematičnih in ta vprašanja naj bi vodila do postopkov zaradi kršitev določb, do bolj učinkovitega reševanja teh problemov. Pred kratkim smo vzpostavili tudi poseben urad, ki se ukvarja z bolj eh, problematičnimi primiri torej, eh, in tu sodelujemo s številnimi nevladnimi organizacijami v Evropi, kajti ugotavljamo, da prihaja do poslabšanja v zvezi s eh, pravicami evropskih državljanov in to je bilo tudi že omenjeno. <clears throat> Veliko pomembnega je bilo že rečeno. Jaz bom se tega lotil malo drugače ali sploh vidimo še eh, posamezno drevo med gozdom. Eh, kar je pomembno v tem letu državljanov, je, da se bolj posvetimo listini in listino potrebujemo iz štirih razlogov. Prvi razlog, nihče netančno ne ve, kaj je pravzaprav evropsko državljanstvo torej sicer imamo, je to zelo priznano, ima neke vrste ugled, ampak če greš malo globlje in če poskusiš razumeti, kaj ljudje razumejo potem, potem bomo ugotovili, da eh, samo 25 odstotkov sploh razpozna to znamko in tudi odgovori niso povsem jasni na to vprašanje. Torej, soočamo se s situacijo, ko vsi vemo, kaj je zamrznjena e, gotova hrana, ampak ne vemo, odkud pride in kaj vsebuje. Torej, če govorimo o zaviščanju, potem e, eh, ozaviščanje samo tega problema ne bo rešilo. Drugi razlog za listino je, da potrebujemo več sinergije med inštitucijami. Ugotavljamo določen eh, napredek pri vzpostavitvi urada eh, vse na enem mestu, kar zadeva svetovanje, ampak eh, za legislativni okvir spada mm, med različne generalne direktorate. In različni direktorati si to tudi malo drugače predstavljajo in zato potrebujemo tudi neke vrste organizacijski okvir za vse to. Tretji razlog, ki je s tem tudi povezan, je, da je razlog za eh, razdrobitev znotraj inštitucij eh, eh, Torej, eh, to otežkoča, da bi nastala eh, Eh, neka eh, vseevropska eh, državljanska pobuda, ki bi to bolj spodbujala, da bi se tudi nevladne organizacije tega lahko bolj organizirano lotile s pravniki in tako naprej, da bi torej vsi nekako ločene delujejo. In rezultat je potem ta, da se evropsko državljanstvo lahko konča kot nekaj, neka abstrakcija, in eh, se to eh, na različne načine interpretira eh, strani različnih akterjev. Zato mislim, da potrebujemo tako listino za državljanstvo. Kaj naj bi pisalo v taki listini? Izhodišče naj bi bilo pravica državljanov, da so obveščeni o svojih pravicah. O, uh, sredstvih za dostop do evropskih inštitucij in tudi o tem, kako se lahko bolj učinkovito vključujejo kot aktivni evropski državljani. Torej, eh, pripravljamo listino, ki vključuje predvsem te tri komponente pravice, dostop in um, če začneš ta postopek, takoj ugotoviš, da je splošna zasnova evropskega državljanstva preuska. Zelo je povezana z eh, teme, eh, listino o temeljnih pravicah. Gre torej za nediskriminacijo, ne samo za državljane, ki uh, um, potujejo po Evropi, temveč seveda tudi za vse, ki nekje stanujejo. Ampak mislim, da je treba temu kljub temu še več dodati, to je preosko. Želim, uh, Ehm, povedati predvsem naslednje zadeve. Ehm, bom kratek, lahko pa me tudi ustavite, če bom predolg, gospod predsedujoči, najprej o pravicah. Mislim, da se vsi strinjamo, da je glavna zadeva, ki govori o prid listini, ne ta, da si izmišljimo neke nove pravice, temveč da ehm, skrbimo za izvajanje obstoječih pravic. Pripravili smo tudi poročilo, um, v smeri boljšega izvrševanja pravic. Ne vemo, zakaj komisija, zakaj naj bi komisija imela eh, večje pristojnosti, če ščiti neko podjetje pred nelojalno konf, eh, konkurenco, kot pa pri izvrševanju eh, pravic državljanov. Torej, tu je treba spremeniti eh, miselnost, potrebujemo hitro ukrepanje in tudi preventivno neakcije strani komisije in mi bomo zato pripravili ustrizne predloge v tej listini. Druga stvar, <clears throat> eh, ki se tiče dostopa. No, vemo, da je potreben nadaljn napredek pri dostopu do dokumentov tako da bo to bolj pristna eh, svoboda eh, eh, informiranja, torej eh, tudi za organiziran lobby ni tako enostavno, to pravim tistemu, ki je vložil poti, peticijo. Pet let smo spraševali komisijo, da nam da vse dokumente, kako je nastala listina o, o temeljnih pravicah. Eh, potem je. Eh, smo dobili eh, tudi zelo kritične pripombe, kar zadeva delo komisije eh, strani varuha človekovih pravic in sedaj nam komisija omogoča eh, vse informacije, kar zadeva opt-out Češke, Združenega kraljestva in Polske iz te listine. Torej za to gre predvsem. Prej pa teh informacij nismo dobili. In eh, mislim, da ne moremo govoriti samo o demokraciji, kako pomembna je demokracija in potem vso to Evropsko eh, eh, komisijo zaviti v polno tajnost. To je seveda tudi dolg boj, ampak v tem primeru smo bili uspešni. Vendar moramo pri listini upoštevati različne poti dostopa do inštitucij. Eh, gre za peticije, za pritožbe, sredstva, ki se jih premalo poslužujemo, in, eh, vendar so učinkoviti mehanizmi. Potem, eh, torej mi seveda vemo, kaj lahko storimo z eh, evropsko državljansko pobudo. To je zelo precizna stvar, to se tudi že uporablja, ljudje tudi razumejo, eh, Eh, kaj je cilj tega, zakaj ne bi bilo možno, da bi bili tudi v drugih vidikih bolj precizni, eh, torej participativne eh, demokracije po 11. členu pogodbe. Zakaj ni možno, da bi evropske volitve postale bolj evropske s tem, da imamo transnacionalne stranke, ki bi nastopale in tudi druga druge pa, bi, pa bude so možne. Mi vse to pripravljamo. <clears throat> E, to želimo potem, e, o tem si želimo široko razpravo, ki se bo začela čim prej in upam, da bo ta ideja tudi ustrezno upoštevana strani evropskih inštitucij, predvsem pa tudi strani Evropskega parlamenta, e, kajti tu vidimo največji up za to, da bo naša ideja uspešna. Najlepša hvala za ta predlog. Sedaj dajem besedo gospodu Mekvino. Pet minut. Hvala. Vesel sem, da sem eh, tu z vami in da lahko govorim z vami o državljanskih pravicah. Pripravil sem tudi prosojnice, ampak eh, mislim, eh, torej ne bom predstavil te predstavitve, pokazal bom samo eh, drugo prosojnico, ki se nanaša na Irsko. Če si og, og, eh, ogledamo situacijo v zadnjih letih in če vidimo, da je vedno več eh, gibanja ljudi čezmejno, potem vidimo, da je 12,5 milijona ljudi spremenilo svoje bivališče v Evropi. Na Irskem pa je situacija drugačna. Videli smo, da je prebivalstvo po zadnjem popisu uh, značalo 4,5 milijona, v zadnjih desetih letih smo uh, ugotovili večjo migracijo iz drugih delov Evrope na Irsko. 12 odstotkov irskega prebivalstva so sedaj ne irske nacionalnosti. To je 544 tisoč eh, ljudi od 4,5 milijona. Uh, 366 tisoč so državljani drugih držav članic EU iz eh, Latvije, iz Polske, iz Litve, iz Romunije, Bolgarije, iz uh, Eh, celotne evropske celine. In to ima tudi večje posledice, eh, večinoma pozitivne posledice za položaj na Irskem. In to se je zgodilo predvsem v obdobju rasti do leta 2007. Ko pa je prišlo do tega prepada 2007-2008, se je migracija nadaljevala. Eh, Eh, torej približno 87 tisoč ljudi se odseli iz Irske, ampak še vedno je več eh, priseljevanja. Imamo zelo veliko izkušenj v kratkem času o učinkih evropskega državljanstva. Moja organizacija podpira predvsem nevladne organizacije, ki nudijo eh, storitve obveščanja državljanov tudi eh, denarnega svetovanja in tako naprej. Veliko imamo torej izkušenj z ljudmi, ki pridejo na Irsko, ki poskušajo dobiti dostop do eh, pravic. Naprimer, 2012 eh, smo imeli več kot 600 tisoč ljudi, ki so uporabili naš eh, centr za informiranje eh, eh, državljanov. In od tega jih je bilo približno 60 tisoč eh, iz drugih držav članic EU, eh, e ki so prišli predvsem zaradi zaposlitve in ki sedaj želijo več informacij o pravicah. 14 odstotkov je približno eh, zaposlenih ne Ircev, eh, ampak štev, to število se tudi veča. Torej, ljudje so spraševali predvsem, kakšne socialne pravice imajo, ko so prišli. Eh, najprej so se bolj zanimali za zaposlitev in predvsem za pravice v zvezi z delom, od 2008 naprej pa bolj eh, se zanimajo za socialne pravice. Eh, ljudje so v glavnem tudi pri nas ostali in se niso odselili. Torej gre torej za dostop do storitev, do, za jezikovne, jezikovne vprašanja, uh, ljudi želijo razumeti različne institucionalne strukture, ki jih doma niso poznali, potem gre seveda za storitve, vladne storitve in tako naprej. In danes je bilo že rečeno, gre predvsem tudi za izvrševanje pravic. Iz naše perspektive je ideja evropskega državljanstva zelo pomembna to je imelo zelo pozitiven učinek na Irskem v zadnjih 14 letih, kar zadeva eh, prenos eh, zaposlitvenih pravic, ki obstajajo drugot na Irsko, potem socialno varstvo, eh, enakopravnost in tako naprej. To je imelo pozitiven učinek identifikacija z Evropo se spreminja v, na Irskem, čeprav je veliko ljudi prišlo na Irsko. In skupno s, to, s tem evropskim državljanstvom slišali smo, da je to neka znamka, to je veliko več. Treba pa je povdariti tudi subsidarnost. Če živite na, v Dublin, Dublinu ali na Zahodu, se boste čutili kot Irci, ne pa tako, ne boste pa imeli velike naklonjenosti za Brusel. Če pa boste bolje razumeli, kakšne posledice ima to, kar dela EU za vas, eh, boste mogoče tudi spremenili svoje mišljenje. Torej, kar je zelo pomembno za našo organizacijo, je to, da ogotavljamo, da se ljudje počutijo zelo šipke v, nas, v pogledu na strukture. Brian Brewer, avstralc, je naprimer rekel, Eh, kar zadeva ravnanje z pritožbami, moramo opozoriti na to, da je povpričen državljan v slabšem eh, položaju. Uradnik povsod eh, je v primerjavi s pritožnikom v Eh, superiornem položaju, ima eh, veliko bolje razumi, razume politiko in postopke in zato potrebujemo pozitivno diskriminacijo v korist državljanom, tako da bo nastalo večje ravnovesje. In zadnja stvar, ki jo želim povedati v tem. Eh, in to se nanaša na subsidijarnost in razumivanje ovir, ki obstajajo, mislim, da bi bila zelo dobra praksa tako v Bruslju kot tudi znotraj nacionalnih inštitucij, da bi uradniki, ki so pristojni za uredbe, za zakonodajo, ki delujejo na najvišji ravni, da bi Eh, tudi sami imeli eh, fizično izkušnjo delati s pritožbami. Torej, tudi sami se morajo naučiti, kako delati s pritožbami. Hvala. Hvala lepa za eh, to, da ste nam povedali, kakšne so irske izkušnje. Sedaj vami gospod Alison McDonald, ki je iz Univerze v Leidnu, sorednica plavne revije Common Mark and Law Review in ona bo govorila o institucionalnih vprašanjih in o državljanstvu. Imate deset minut. Eh, želim eh, povedati, da je tudi zame velika čast, da sem danes tu z vami. Če eh, <clears throat> eh če pravim, da bom eh, nekako eh, unesla v to razpravo bolj akademsko plat, eh, potem prosim, da ne razumete tako, da če rečem akademsko, da to nima opraviti s prakso. Mnogo akademskih razprav je predvsem med pravniki o konkretnih primerjih in primeri se začnejo z nekim konkretnim. Konkretno zadevo. Gre za tri zadeve. In v zadnjih letih smo Eh, v akademskih krogih eh, ugotovili, da so te tri stvari eh, pomembne. Prvo je povezano s problemi imen, kako nastajajo imena, kako se pišejo imena. To že več let opažamo. Tudi pred novim razvojem v zvezi z državljanstvom in svobodnim gibanjem. Torej, sodna praksa, ki je povezana z imeni in eh, težave, ki, eh, zaradi katerih to nastaja, kaže, da je treba najti ravnovesje med pravicami individualnih državljanov, eh, kako se oblikuje ime, predvsem čezmejno, naprimer je to povezano z rojstvom otroka, s partnerstvom ali z zakonom in lahko nastajajo seveda praktični problemi, če imajo države različna pravila glede imen. Torej moramo vedeti, kaj so pravice državljanov in na drugi strani pa v zadnjih letih eh, od Lisbonske pogodbe dobiva vedno večji pomen tudi pravica eh, do nacionalne identitete in to lahko vodi do težav. Sein Wittgenstein, to je eden zadnjih primerov, ki je povezan z državljanstvom in tudi z konstitutivno identiteto države, tu smo ugotovili eh, in veliko je bilo tudi pripomp na to, ko je Evropsko sodišče to obravnavalo. Eh, sodišče je dovolilo avstrijski državi, da eh, v bistvu odredi, kako se, odre, kako se oblikuje to ime, torej gre predvsem tudi za nazive in tako naprej. Nismo dobili jasnega odgovora, ampak eh, želimo pozoriti na ta problem imen. Druga, drugo področje, ki je splošnega interesa, je eh, nekaj zelo eh, drugačnega. To, povezan, to je povezano s harmonizacijo zasebnega prava. To nima nujno opravka z uh, z gibanjem oseb, temveč bolj z eh, naprimer internetom, potem z nakupi na spletu in tako naprej. Gre za čezmejne transakcije, do katerih prihaja. In velik problem je poskus, da bi uvedli neke vrste harmonizacijo. Mislim, da je to bolj nasplošno eh, kaže, da če pride do nekega zakonskega osnutka, ki želi rešiti veliko eh, zadev naenkrat, naprimer eh, pravo eh, prodaje v Evropi in tudi to je izpostavljeno veliki kritiki, kajti na eni strani gre za politične cilje, inštitucije želijo eh, harmonizirati zasebno pravo, potem je tu ekonomska motivacija, kajti ideja je, če bi harmonizirali te vidike zasebnega prava, bo več transakcij, to bo ustvarilo blaginjo in tako naprej zmanjšalo stroške. Obenem pa je tudi tretji cilj. In sicer treba je zaščititi vars, eh, eh pravice potrošnikov. Torej, iz različnih vidikov eh, se kritizira potem tak razvoj. Kaj ti nekako gre za kvadraturo kroga? Poskušaš doseči vse cilje naenkrat, zelo različne cilje naenkrat. In tretje vprašanje, ki ga želim omeniti, je najbolj pos, eh, neposredno povezano s tem, kar smo slišali danes, z današnjo razpravo. To je sodna praksa, eh, ki ima opraviti z državljanstvom, s pravicami svobodnega gibanja in s eh, pravicami, ki so povezane z bivališčem, naprimer primer Sobrano, kjer je Evropsko sodišče in v akademskih krogih se to vedno komentira. To je vodilo do temeljite razprave in pomembno je bilo, da mora pomeniti evropsko državljanstvo, da je to neka bistvena pravica, da eh, lahko kjerkoli bivaš v Evropski uniji. Torej, <clears throat> ta sodba je zelo povdarila to pravico. In to nas pripelje do naslednjega elementa, ki je povezano z državljanstvom in to je to pravkar omenil, gre za vrsto temeljnih pravic. In akademska razprava je opozorila na problem. Problem za akademsko razpravo pa tudi na praktični ravni. E, in sicer namen e, in obseg. V teoriji, v mnogih primerjih se sprašujemo, ali so vključene nacionalne ali evropske pravice. To je lahko praktičen problem, kajti ljudje ne vedo, na koga se obrniti eh, zaradi problema, s katerim se soočajo. Če si evropski državljan, ki je pristopil mejo, potem veš, da si že nekako v domitu evropske zakonodaje. Ampak kar zadeva listino o temeljnih pravicah, trenutno še poteka razprava, kajti ne vemo natančno, ali je določen stavek, ki je tam uporabljen v zvezi z državami članicami, se pravi, da listina zanje velja, ko izvajajo uh, eh, zakonodajo EU, ali je to isto kot namen oziroma obseg eh, zakonodaje EU. Gre za zelo akademsko razpravo, ampak to ima včasih tudi praktične posledice za ljudje, ki se znajdejo v posebnih situacijah, kajti ne vedo natančno, kaj so njihove pravice. In zato želim pozvati, da se v naslednjih poročilih in razpravah vprašanje Torej, da je ob, eh, namen in eh, delovanje te listine, da se bolj jasno opredeli. Pa še zadnja točka, ki jo želim na vsak način tu povdariti, ker imam pač priložnost, da tu pred vami govorim, čeprav to bolj sodi v tematiko popovdneva. In to je povezano s tem, kar je povedal Toni. Kaj torej pomeni državljanstvo? Eh, raziskovala sem o pogodbi in tudi o tem, kako se pojem državljan uporablja v uh, pogodbi. In to je zelo nejasno. V mnogih primerjih je jasno, da to ne pomeni državljan v smislu uh, pripadnik države članice, ki eh, uživa uh, državljanstvo EU. Temveč ponavadi to pomeni samo posameznik, oseba. Vsi imamo politične pravice, ali smo pri, m, člani, ali smo. Uh, državljani neke nacionalne države ali ne. Torej, mislim, da je treba preprečiti situacijo, ko se poskuša krepiti pravice državljanov EU in ko to postaja uh, nekako bolj ločevalni instrument, kajti preveč eh, se osredotočamo na pripadnost državam članicam, medtem ko je veliko eh, tudi jih iz tretjih držav, ki že zelo dolgo bivajo v Evropski uniji. In zdi se mi, da bi morali to izkoristiti tudi kot možnost za EU, da državljanstvo uporabimo tudi za izboljšanje situacije teh ljudi torej malo se sicer krepi ta njihov položaj s tem, da je na začetku eh, se nekako zdilo, da pomeni eh, državljanstvo EU, da mora vsaka, državljan, vsaka država državljana druge države obravnavati enako kot svojega državljana. Ampak ugotavljamo, da se to ne dogaja vidno, naprimer na, zakons, na področju eh, kazenskega zakonika. Eh, naprimer, italijanski državljan, ki je dolgo eh, živel v Nemčiji in potem je napravil zločin, ki ima eh, veliko, velik učinek na celo skupnost in je sodišče reklo, da se tega človeka lahko spet izžene v Italijo. Torej, tako da eh, ne moremo govoriti o tem, da bi državljana druge države obravnavali enako kot svojega. Ampak to je povezano z Evropsko unijo, s cilji, z vrednotami, s pravicami in dožnostmi, ki eh, so povezane z državljanstvom. In želim tudi eh, osebno povedati naslednje. To je seveda konstrukcija. In nekoč, mogoče ne letos v petih letih, bo možnost, da bi imeli državljanstvo EU, ki ne bi zajemalo samo eh, državljanov držav članic. Mogoče je to za enkrat še sen, ampak kljub temu bi bilo dobro, če bi mogoče razmislili tudi o tej možnosti. Hvala. Najlepša hvala za eh, vaš prispevek in. Eh, univerzitetni pogled ima svoje mesto v tej razpravi. Seveda je tu ta harmonizacija, vendar je to tako zapleteno izvajati včasih glede na različne zakonodaje, ki jih je treba spoštovati in medsebojno povezati. Torej načelo subsidijarnosti včasih nastopi tudi kot zavora pri uveljavljanju pravic državljanov. Umenili ste kar predvsej elementov, ki bodo predmet razprave. Zelo sem vesel, da ste eh, dali tudi primer evropskega naloga za prejetje. Včasih je škandalozno videti, do kakšnih zlorab eh, prihaja z njimi, kajti včasih gre za eh, težave, ki so povezane z kazanskim pravom. Sedaj bi želel dati besedo zadnjemu. Eh, govorniku, to je gospod Paul Nemec, ki je direktor za temeljne pravice in državljanstvo GD Just Evropske komisije. Gospod Nemec, pet minut imate na voljo. Much, chair, and, uh, of, uh... Najlepša hvala, gospod predsedajoči. V tem letu uh, državljanstva je komisija seveda izvedla tudi javna posvetovanja in seveda zelo tesno sodelujemo tudi s parlamentom in zato smo zelo veseli, da ste organizirali ta pomemben sestanek. E, naj dopolnim to, kar je povedala gospa Lebaj in naj se navežem nuditi to, kar bo podpredsednica Redingova rekla na koncu. Gre za nekaj misli, ki mogoče še niso bile omenjene. Prvič, ko govorimo o uporabi e, zakonodaje EU nekaj ni bilo omenjeno in to je ključnega pomena in to je tisto, kar razlikuje eh, Evropsko unijo od eh, nacionalnih eh, nivojev. Eh, nacionalni sodnik je tisti, ki mora zagotoviti pravice državljanov, tiste pravice, ki so zapisane v evropski zakonodaji. Eh, Seveda bi mi želeli govoriti o naših dejavnostih, o dejavnostih komisije parlamenta odbora za eh, peticije, ampak edini akter v sistemu EU zakonodaje, ki lahko eh, učinkovito zagotovi uveljavljene pravice posamezniku, je eh, nacionalni sodnik z eh, svojo odločbo. Tudi, če komisija sproži postopek zaradi kršitve in tudi, če eh, Evropsko sodišče reče, da država članica ni spoštovala zakona, je ta sodba sodišča EU, sodba, ki zahteva spoštovanje EU, ne daje pa možnosti izvršitve, eh, s katero bi lahko šli eh, na eh, vlado in bi rekli, dobro, to morate narediti, sicer bo prišel sodni izvršitev. Torej, naša naloga, naloga komisije, naloga parlamenta je, da povdarimo naslednje edinstvena razlika med drugimi oblikami integracije in evropske eh, integracije je ta, da je evropska zakonodaja neposredno uporabljena in eh, da je nacionalni sodnik ključni zaveznik, eh, ključni akter, ki lahko zagotovi uveljavljanje pravic, ki jih vsega. Uzakonuje evropska zakonodaja. Seveda je tu še subsidijarnost, sodnik mora biti ustrezno eh, usposobljen, to je vse, kar je treba upoštevati. Ampak ne smemo pozabiti dejavnosti nacionalne uprave v na našem sistemu eh, delitve pristojnosti je v rokah nacionalnega sodnika. Veliko krat se je zgodilo, da je eh, eh bila poslana prošla za predhodno odločanje na Evropsko sodišče, ampak stvar se potem vrne nazaj k nacionalnemu sodišču. Pravica do prostega gibanja je privlačna tudi za tiste, ki je ne uporabljala. Kaj hočem povedati? Hočem povedati naslednje. V Evropski uniji je 500 milijonov ljudi. Imamo manj kot 20 milijonov prebivalcev, ki izkoriščajo to pravico do prostega gibanja. To je kar predvsej majhna skupina. In zato me, menim, da moramo razložiti in ustrezno argumentirati, zakaj so tudi tisti, ki ostanejo doma, zainteresirani za to, da se ta pravica lahko uveljavlja. Zakaj? Zakaj? Zato, ker živimo v času gospodarske krize in v tem času je mobilnost ljudi še toliko bolj pomembna, saj lahko kompenzira eh, dejstvo, da eh, evro, v Evropi eh, je vedno manj ljudi za razliko od drugih kontinentov. To pa pomeni tudi manj delovnih mest to pa moramo kompenzirati z konkurenčnostjo, z inovativnostjo in pomemben dejavnik pri tem pa je mobilnost. Zato moramo prepričati tiste, ki ostaja doma, da izkoristijo to pravico. In to je moja teza. In sedaj testiram to tezo z vami. Mogoče bomo lahko pokazali, da tista mesta v Evropi, uh, ki so najbolj odprta in najbolj prijazna do novo, do prišlekov, do prišlekov iz drugih regij Evrope, so istočasno tudi mesta, ki najbolj vibrirajo, ki so gospodarsko najuspešnejša, ki so najzanimivejša in eh, kjer je najprijetnejše živeti. Predstavljate si London, predstavljate si Hamburg, kot primer. Župan se je odločil, da bo vsakomor, ki to želi, če to zakon omogoča, eh, dal eh, državljanstvo. In zato moramo narediti ta dodatni napor, da razložimo, da bodo te pravice koristile tudi tistim, ki jih ne uveljavljajo, ki jih ne izkoriščajo. In teh je večina v Evropi. Argumenti so gospodarske narave, pa tudi argumenti, ki govorijo v prid eh, demokracije, kakovosti življenja. In komisija je začela s študijo o kulturi dobrodošlice oziroma o kulturi sprejemanja ljudi. In skušali bomo spostaviti to povezavo med eh, kulturo eh, sprejemanja novodošlih prebivalcev na eni strani in razvojem na drugi. Potem potrebujemo več metodologij, več različnih metodologij, da se lahko soočimo s eh, to težavo. Veliko krasnih idej sem slišal in v duhu subsidijarnosti bi si morali dovoliti, da v različnih regijah eh, organiziramo različne načine obvečanja in tako naprej. In potem od časa do časa lahko primerjamo, kaj se obnese in kaj se ne obnese. Mislim, da ne bi bilo pametno, da bi poskušali urejati vse te postopke, penetracije v različne ravni. Eh, v različne ravni administracije z Brusla. Torej, to ne bi bilo dobro. Slišali smo eh, primer od gospoda Barata, 72 ur je postopek eh, na nizozemskem, eh, v Belgiji pa trajajo postopki dosti dlje. In zato moramo upoštevati tudi te specifičnosti, delati na njih, to, kar je povedal gospod Kašman, je tudi zelo pomembno. Istočasno pa moramo eh, imeti pred očmi osnovna načela in pa to veliko število ljudi, ki ostaja doma. Eh, pri tej razpravi moramo narediti oboje, upoštevati specifičnosti, ampak vedno moramo razmišljati o tem, kaj je zanimivo za eh, veliko število ljudi in rekel bi, da tu nismo tako zelo neuspešni. Slišal sem nekaj konkretnih eh, stvari, sedaj bi vam lahko prebral seznam. Eh, iz poročila o državljanstvu iz leta 2010 in lahko bi vam eh, tudi preblal predlog, eh, v katerem je govorila gospa Bild o registraciji vozil, potem bi lahko tudi govoril o pobudi komisije v zvezi s Kosta v Španiji in tudi v zvezi z istospolnimi pari. Vse to je pomembno. Pomembno je pa še nekaj. Pomembno je pravilo visokih številk in pravilo osnovnih načel, zlasti v teh časih, ko obstaja skušnjava, da bi ta osnovna načelja začeli nasplošno postavljati pod vprašaj. S tem bom zaključil. V tem času, ko se postavlja pod vprašanj temeljna načela, potrebujemo angažiranost, ne samo v smislu udeležbe na eh, volitvah, ampak potrebujemo angažiranost tudi v obliki novih idej. Vendar pa se moramo potruditi tudi za to, da obdržimo, kar smo dosegli. Direktiva o prostem gibanju ljudi je velik dosežek in ta je eh, podognen v, v številnih državah članicah. Seveda lahko govorimo o prihodnosti, o eh, naslednji novi eh, pogodbi. Komisija bo pripravila novi predlog eh, konec tega leta in ta predlog ne bo govoril samo o vprašanjih eh, gospodarskega upravljanja, ampak bo ta predlog tudi vključeval vprašanja povezana s pravicami državljanov. Istočasno torej podarjam, da to, kar imamo že v tej direktivi, mora tudi ostati za naprej. E, torej, e, smo s kolegi na, ti, na Twitterju, imamo tek, ki ga boste našli na naši, e, na naši spletni strani. E, prosim, pridružite se debati preko Twitterja. Merci beaucoup, monsieur Nemitz. Hvala lepa, gospod Nemec, za to, kar ste povedali. Sedaj se začenja razprava med nami in vami. Prosim, ne bojte se povedati svojih eh, idej, svojih predlogov, svojih izkušenj, ne bojte se postavljati vprašanja, ne bojte se nekoliko izvati naših eh, govorcev. Če imate vprašanje, ki je namenjeno enemu od govorcev, to povejte. Najprej bom dal besedo članov parlamenta, ampak nekaterih ni tukaj, razen če vmes niso prišli. Torej, vse, ki se boste javili k besedi, prosim, da ne govorite dlje kot dve minuti, dve minuti. lahko govorite manj, ne pa več kot dve minuti za to, da bo lahko besedo dobilo čim več ljudi. E, potem sem dobil tudi vprašanje preko Twitterja od Barbare Schneider. In e, vam bom prebral. Potem bom dal besedo gospodu Šogorju. Nemčija je sicer e, podpitnica obeh protokolov Evropske konvencije o človekovih pravicah, to sta protokola, ki govorita o pravicah družine in diskriminaciji, eh, vendar pa ni še eh, ratificirala obeh protokolov. Ali bi morala Evropska unija ukrepati, da se odpravi ta manjko? Torej, eh, ali to pomeni, da obstaja obveznost v zakonodaji EU, da se eh, obe, oba protokola eh, ratificirala. Gospod Šogor, no, nimam vprašanja. Želim se navezati na to, kar je povedal gospod Nemec. Sedem let sem bil eh, senator v svoji državi, pa nisem mogel eh, govoriti svojega eh, Um, maternega jezika, zato bom sedaj izkoriščil to priložnost in govoril mačarsko. Torej, najpomembnejše vprašanje je, kaj se zgodi s tistimi državljani, ki nočejo zapustiti svoje države, nočejo biti mobilni, recimo, vendar pa Eh, ne znajo eh, jezika, eh, obstaja sistematična diskriminacija na delo in v šoli, so državljani drugega razreda, ne smejo uporabljati nacionalnih simbolov. Torej, jaz prihajam iz vzhodne Evrope, jaz ne govorim o svoji konkretni državi, vem pa, da obstajajo primeri, ko eh, ljudje ki so izgubili svoje premoženje v času komunizma, tega premoženja še niso dobili nazaj. To, za te ljudi je zelo težko, eh, da se mobilizirajo, da se motivirajo. Te ljudi je težko prepričati, da je EU eh, nekaj pozitivnega. Moramo jim pokazati priložnosti. Eh, Eh, vel, mogoče bi lahko kaj naredili, da bi večina delovala boljše. Imamo vsakodnevne težave. Eh, kolega bo več govoril o celotni situaciji v zvezi z državljani EU, ampak pri nas doma imam precej težav, precej problemov. Težko prepričam svoje sodržavljane, težko jim razložim, zakaj smo delovali tako in tako. Sistematska diskriminacija. Mi nočemo uh, oditi od svojih domov, kjer smo bili rojeni. Govorimo o sedmih do osmih odstotkih prebivalcev v EU, ki so člani manjšine. Nekatere države so rešile probleme, Italija, Finska in tako naprej, druge države pa tega niso rešile.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 pravila, ki prepovedujejo diskriminacijo. Imamo tudi jasna pravila, ki nalagajo obveznost eh, omogočanja eh, prostega gibanja, vključno za istospolne eh, pare in za registrirana partnerstva. To, kar ste upisali, je vprašanje, ki bi konec koncev lahko lahko bilo povezano s členom 7 pogodbe o EU. Veliko ljudi je to poimenovalo atomska bomba, ampak to dokazuje, da so države članice omejene eh, na določenih področjih, se pravi, ne smejo delovati diskriminatorno in tako naprej. V zadnjem letu in pol, torej po začetku veljavnosti eh, zavezojoče eh, listine o temeljnih pravicah je komisija pokazala in dokazala, da resno jemlje to novo osmeritev Evropske unije. To je unija temeljnih eh, vrednot in pravic. In eh, komisija je posredovala v zvezi s pravno državo v Romuniji, pa tudi eh, na Mačarskem eh, sproženi so bili tudi sodni postopki v tistih primerjih, ko je obstajala pravna podlaga za to. Ampak, če pravne podlage ni, ne moremo sprožiti sodnega postopka. To je tudi običajno načelo omejevanja pristojnosti Te pristojnosti morajo biti opredeljene z zakonom. Hvala lepa. Gospa Valjan, boste odgovorili tudi vi? No, tu gre za primer, ki ga vsi poznamo. Obstajajo manjšine v državah članicah, torej govori se o referendumu v Španiji za Katalonijo, referendum na Škotskem. Vendar moramo vse te stvari ločevati od vprašanja evropskega državljanstva. Kajti, eh, ta vprašanja so povezana z samo organiziranostjo nacionalne države če neka država ne diskriminira, to še ne pomeni, da ne obstaja. Potem bi ta atomska bomba bila aktivirana. Nekatera, eh, nekateri ljudje kritizirajo organiziranost svojih držav in obstajajo razlike med pravicami manjšin In eh, obstajajo tudi razlike v varstvu teh pravic eh, v različnih državah. Avtonomne regije imate v nekaterih državah, federalno ureditev v drugih državah, potem imate pravico do eh, zastopanosti v parlamenti, kot je to v Romuniji. Gospod Šogor je član mačarske manjšine v Romuniji in kot je rekel, je bil senator v svojem parlamentu sedem let. Mačarska manjšina je na oblasti, če temu tako rečem, že 15-20 let, so uh, člani vlade in na ta način prispevajo k sami organiziranosti države. Seveda bo vedno ostalo kaj, kar bo treba še urediti. Ampak to je stvar razprave v nacionalnem parlamentu. Torej ne smemo mešati vprašanja eh, manjšine za vprašanjem evropskega državljanstva, kajti eh, manjšinske pravice so temeljne pravice. In so spostavljene vsake države članice. Ampak, kot je rekel gospod Nemec, eh, osredotočati se moramo na pravilo velikih številk. Torej, če je to res, potem gospod eh, Šogor tukaj vaše trditve ne držijo. Ampak moramo obravnavati vsak primer zase. In jaz podpiram zadnjo idejo, dokler en državljan v tej uniji ima problem. dokler niso spoštovane njegove pravice. Torej, eh, če gre samo za enega državljana, je treba obravnavati samo ta primer. Torej, ne smemo misliti, da gre za večino. Mislim, da eh, to, mm, ni pametno, da sledimo pravilo velikih števil. Bolje je, da se osredotočimo na posameznika. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa uh, Valjan. No, to je tudi interes eh, peticije. Tu lahko posameznik eh, se obrne na oziroma sproži postopek proti komisiji in tako. Torej, en državljan, posameznik, lahko zahteva uveljavljanje svojih pravic. Gospod Kašman, Michael. Hvala lepa, gospod predsedojoči some of the principles of, of Mrs. Valium. Um, se bom navezal na to, kar je rekla gospa Velen. Večino težav, ki jih je omenil gospod Čogar, spada v pristojnost države članice. To je področje, kjer ima Evropska unija pravno zelo omejene možnosti posredovanja. Listina temeljnih pravic velja samo, uh, eh, okolikor. Uh, eh, obstajajo istočasno tudi direktive in uredbe EU, ki se nanašajo na izvedbo. To je vprašanje diskriminacije na podlagi eh, rase ali barve, bi bila nelegalna, zato ker obstaja zakonodaja. Ampak Evropska komisija in svet sta del problema. Ko smo se lotili eh, širitve in ko smo izvedli širitev, eh, imamo eh, sedaj približno pol milijona ljudi, eh, ki so brez državljanstva. Države jim ne dajo potnega lista in to bi lahko Evropska komisija in Evropski svet rešila. In vendar tega ne delate. O tem Evropski parlament stalno govori. Podarjamo, da je to popolnoma nespremljivo. Ko govorimo o vprašanju evropskega državljanstva, je nespremljivo, da 500 tisoč ljudi trenutno nima niti naslova, eh, pozabimo na, na kakršne koli pravice. To vprašanje velikih številk. Absolutno se strinjam, da moramo znati prodati večini eh, prebivalcev Evropske unije idejo eh, o tem, kakšne koristi imajo. Vse svoje državljane oziroma naše državljane moramo obravnavati na enak način. No, če se navežem spet na gospoda Leon, demokracije se ocenjujejo ne na podlagi tega, kako ravnajo za večino, ampak kako ravnajo za manjšino. In eh, torej gre za to, da moramo pokazati, kakšne so koristi v ključevanja, ampak istočasno moramo imeti tudi pogum, da branimo tistega posameznika, ki trenutno nima možnosti obrambe. Eh, dragi Filip, zelo, zelo pomembno je, da imamo tukaj predlagatelje peticije, ki pridejo sem in neposredno povedo, kakšne eh, izkušnje imajo, tako da od njih lahko slišimo in potem se lahko mi konkretno odzovemo na njihove zahteve v smislu državljanstva pravic. In prosim vas, predn greste. Poberite si to letno poročilo odbora za peticije in videli boste, koliko pozitivnega je bilo narejeno eh, in kako eh, pozitivne rezultate prinaša angažiranost na področju državljanstva. Hvala, Michael. Želi še kateri poslanec Evropskega parlamenta besedo? Če dovolite, bi si vzel sam tri minute. Želel bi povedati naslednje. Tu, ni samo eh, svoboda gibanja tista, ki ima določene težave, ampak eh, gre tudi za, ob, za obrambo najbližjega okolja in večina peticij, ki jih dobimo v našem odboru, se nanaša na okoljske probleme eh, in na eh, probleme prometa, recimo. Veliko državljanov se tem obračajo k nam, vidijo, ka, eh, ko se ne spoštuje evropska zakonodaja, recimo Natura 2000, ne spoštuje se direktiva o eh, pticah in tako naprej. In te peticije pridejo k nam. Velikokrat, torej običajno, odgovorimo tem predlagateljem peticij, da morajo doma iz izčrpati vsa pravna sredstva, preden se obrnejo k njam. Za evropskega državljana so pa ti postopki zelo dolgi. Zelo dobro vemo, da je tu, eh, da je tu vprašanje spoštovanja zakonitosti, eh, da je tu še vprašanje subsidijarnosti, ki ga je treba eh, upoštevati. Se pravi, trenutno ne moremo skrajšati teh rokov. Veliko predlagateljev nam pošlje peticije oz, direktno nam oziroma pridejo nas obiskat. In tem moramo povedati, prezgodaj je, da se obrnete na nas. Vi morate vložiti najprej pritožbo v svoji državi članici in eh, potem, ko boste izčrpali vsa sredstva doma, bomo videli, kaj se da narediti. E, ravno tako je treba. Eh, se potem obrniti na, na komisijo. Okoljske težave, okoljski problemi predstavljajo večino našega dela, potem pa druga stvar, ki jo želim podariti. Pri obrambi pravic evropskih državljanov je eh, ombudsman v vsaki državi, torej varov človekovih pravic, izjemno pomembna osebnost. In eh, z nacionalnimi varuhi človekovih pravic veliko sodelujemo, tudi z evropskim. Vsako leto pripravljajo poročila v simbiozi z našim odborom. Eh, in to delo je res izjemno pomembno. Obsojam in obžalujem, da v vseh državah članicah ni varoha človekovih pravic. In v odboru za eh, peticije imamo zelo nebopijoče primere. Recimo, Jugendamt. Tu gre za problem eh, ločitve med eh, pripadnikoma dve, dveh, eh, eh, dveh držav, med državljanoma dveh držav, Nemčije in Danske. Če bi imeli v tem primeru varoha človekovih pravic v Nemčiji, bi ta problem lahko rešili. In v dveh državah od 27 ni varuha človekovih pravic in to se mi zdi v našem času posebno nespremljivo in to je po moje eh, zelo velika ovira za izražanje evropskega državljanstva. Tu ne gre za vprašanje, to je moja pripomba. Skušal sem vam povedati, kakšne so naše izkušnje v odboru in če nihče ne želi besede v zvezi s tem, bom pustil oziroma dal besedo komor jo pač želi, eh, tistemu, ki jo želi. Andris Gobins, uh, predsednik Evropske unije. Predsednik Evropskega gibanja, član eh, eh, Evropskega in socialnega odbora. Dva primera uspeha vam lahko povem dva predloga za sodelovanje bi lahko dal. Mislim, da je uspeh eh, odvisen tudi od celovitega pristopa k oviram in drugim težavam. Veliko je odvisno od aktivnega državljanstva. Torej, aktivno državljanstvo je izjemno pomembno za doseganje uspehov. Torej, kako meriti uspeh? Najprej, v EU ne sme biti državljanov drugega razreda. Kot vemo, na Cipru ljudje še zmeraj na svojem lastnem otoku ne morejo prosto in svobodno potovati. E, v Latviji so državljani, ki dobijo samo pol. Eh, subvencij za kmetijstvo v primerjavi s tistim, kar dobijo v drugih državah. Morajo pa konkurirati z vsemi in seveda so potem prisiljeni emigrirati, da lahko postanejo konkurenčni in da lahko tudi uživajo koristi enotnega trga. Civilna družba, financiranje civilne države. Veliko krat se sprašuje, kdo smo mi v tej dvorani. Ali smo mi običajni eh, somljivi ali smo eh, ljudje, ki se borimo za Latvijo in druge eh, države. Tukaj gre za fi financiranje civilne družbe na EU in nacionalni ravni. In to se mi zdi eh, izjemno pomembno, če želimo rešiti. Drugi rezultat oziroma drugo merilo uh, uspešnosti je odsotnost uh, institucij drugega razreda. In mislim, da je Evropski parlament tu izjedno pomemben. Razprave tukaj, ali se parlament upošteva, ali se sliši in prisluhne državljanom v razpravah, ki včasih potekajo za zaprtimi vrati. Ali so to ključni momenti ki, te razprave, ki potekajo tukaj za krepitev občutka pripadnosti k evropskemu državljanstvu. Torej, dva vedika v zvezi s delovanjem. Ključni moment v aktivnem državljanstvu, v participatornem državljanstvu bi predlagal. pre, bi predlagal eh, Agoro, kajti na ta način bo eh, parlament eh, še naprej aktivno sodeloval in deloval. In upam, da bo tudi eh, mogo, mogoče doseči večjo vlogo združenja nevladnih organizacij, ki združuje 56 različnih krovnih organizacij. In zato bi bilo zelo dobro uh, dobiti predstavnike teh organizacij, da se sliši njihov glas. Potem še boljša medinstitucionalna sodelovanje. Člen 11 govori o tem v, v zeleni knjigi. Te ovire je mogoče rešiti le, če vse institucije sodelujejo. Vse zberimo okoli mize, zagotovimo boljše upravljanje, zagotovimo boljše delo. O tem govori člen 11, ki pravi, da so državljani v srcu vsakega procesa odločanja. Mislim, da se sedaj, da se sedaj dogaja preveč za zaprtimi eh, vrati, tako na nacionalni ravni, pa tudi tukaj zlasti v svetu, pa tudi v drugih institucijah. Delo je preveč eh, razbito in državljani imajo težave slediti. Pripravimo skupno platformo, kako komunicirati, kako prisluhniti ljudem. Eh, mislim, da bi to bil zelo velik uspeh. Pour... Najlepša hvala za vaše predloge. Res je. Evropski parlament bo eh, seveda svoj glas eh, prispeval k razpravi o končnem sprejemu eh, večletnega finančnega okvira. Seveda. Tu so eh, parlamentarci bolj ambiciozni pri proračunu. Mi želimo več Evrope, več kot pa, to, eh, spre, kot pa je to sprejel eh, svet. Eh, v naslednjih mesecih bo potekala razprava o teh, slišali bomo stališča enih in drugih in eh, veliko teh razprav bo potekalo v eh, Evropskem parlamentu. Ana Marija. Danes sem veliko izvedela in z večino se strinjam. Imela bi dve pripombe. Nismo zakonodajalci glede diskriminacije, ampak zakaj sem ponosna, da sem poslanka? Uh, mi smo ponavadi tisti, ki prvi ustanemo v javni razpravi proti kakršnikoli obliki diskriminacije, kar se tiče pravic istospolnih, kar se tiče manjšin in kar se tiče eh, drugih pomembnih stvari za vse državljane. Uh, ne samo za državljane, ki delujejo čezmejno. In mislim, da je naša odgovornost, eh, da še naprej tako ravnamo. <clears throat> Potem pa bi se rada odzvala še na primere, ki ste jih vi navedli. Treba se je boriti proti eh, razdrobljenosti, treba se je boriti za posamične državljane, da ne bodo šli tudi skozi take shode zgodbe, kot ste jih vi umenili. Komisija nas je opozorila, da obstaja seznam akcij oziroma ukrepov. To se sedaj pripravlja in ti ukrepi bodo izboljšali možnosti za državljane. Modra kartica, eh, priznavanje poklicnih kvalifikacij, imi. Sprašujem javnost, kdo ve, kaj je to imi? to je informacijski sistem v notranjem trgu. To bo spremenilo vaše življenje na bolje. To smo sprejeli, to je že zakonodaja. zakonodaja. Bila sem poročevalka v senci. To je zelo pomemben zakon, ki bo v resnici spremenil možnosti ljudi. In vprašanje je, kako bi to doseglo vas. Pogledali si bom natančno vaš predlog, seveda. Leto državljanstva je izredna priložnost, da ljudi dosežemo s tem, eh, kaj smo že sprejeli, zato da bodo ljudje čutili koristi. Kajti, če pomislim na Švedsko, številni ljudje ne želijo biti evropske državljani, želijo biti švedi, ki imajo pravice. Če ne bomo če se ne bomo lotili izziva, potem ne bomo zagotovili tega, da bi ljudje eh, državljanstva, evropsko državljanstvo razumeli kot priložnost, ne pa kot um, grožnjo da bodo izgubili svojo nacionalno identiteto. Treba je povdarjati združeni v različnosti, tukaj gre za spoštovanje različnih kultur in tradicij. In lahko razpravljamo o državljanstvu, ampak če ne bomo, res, če ne bomo konkretno pokazali priložnosti, potem govorimo v prazno. Spoštovati moramo nacionalno identiteto, kulturo, tradicije, recepte, način oblačenja, karkoli. Vse to je zelo lokalno. Če želite da ljudje sprejmejo tudi prednosti državljanstva. Hvala lepa, Ana Marija. Že sem dejal, evropsko državljanstvo ni upirjeno proti nacionalnemu državljanstvu. Gre za nadgradnjo tega. Multikulturna izmenjava v Evropi je izrednega pomena. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Govorila bom francosko. Prihajam iz Evropskega koledža v Parizu in spregovorila bom tudi danes popovdne. Slišala sem današnjo razpravo in želim povedati sledeče. Nekaj ste danes dopovdne že omenili in sicer dejstvo, da moramo ločevati med vprašanji, ki so povezana z evropskim državljanstvom. In pa eh, to so vprašanja, ki so povezana za masterijsko pogodbo in pa, gospodar, in pa med gospodarskimi pravicami. Ne glede na to, ali eh, so to eh, državljane Evropske unije ali ne, imamo gospodarske pravice, ki vladajo že od Rima. Mislim, da ne potrebujemo novih pravil in ukrepov. Kar potrebujemo je boljša praksa, boljše izvajanje teh pravic, zato da bomo lahko dosegli napredek in sicer se pri tem moramo naslanjati na konkretne stvari. Sama sem pravnica, ampak zelo me zadeva eh, to kopičanje zakonov in tudi mi pravniki se izgubimo v tej množici zakonov. Tudi za nas se je težko pretavči skozi vse te zakone. In še nekaj. Nekoliko sem bila presenečena, ampak morda se nisem dovolj osredotočala na razpravo. Ampak niste govorili o solveto. Preden se obrnemo na sodišča, ker je vse povezano z zelo, z zelo visokimi stroški, je treba sprejeti preventivne ukrepe preden pride do eh, spora pred sodiščem. Že leta govorimo o solvito. To je za nas pravnike zelo pomemben instrument. Nisem spremljala zadnjih statistik, ampak vendarle lahko rečem, da 80-90 odstotkov pravnih zadev je bilo rešenih, preden je prišlo do postopka na sodišču. In mislim, da moramo izkoristiti instrumente, ki jih imamo na voljo. Kajti sicer bomo zgrešili naše cilje. Hvala lepa. Da, da, se povsem strinjam z vami, lahko vas samo podprem. Ima še kdo vprašanje? Ime mi je Papa Kristopolos, sem predsednik združenja, ki je mednarodno nevladno združenje, katerega ime je European Industries of the World. Predstavljamo nacionalne eh, združ, eh, družbe oziroma nacionalna društva eh, državljanov iz drugih držav. Govorim o 30 milijonih evropskih državljanov, ki eh, živijo izven Evropske unije, ki pa ostanajo evropski državljanov. In na evropski ravni se sprejema zelo malo ukrepov za, za te državljane. Poleg eh, konzularnega eh, dela oziroma konzularne zaščite ni bilo narejeno nič posebnega za te ljudi, ki eh, jih je kar veliko. Naj vam dam en primer. Ti ljudje težko volijo za Evropski parlament. Naprimer, uvedba e-volitev bi bila zelo dobra ideja, kajti to bi olajšalo udeležbo ne samo za nje, ampak tudi za druge eh, državljane Evropske unije, ki živijo v drugih državah. In kar se tiče specifično predloga, Mislim, da bi bilo zanimivo, če bi eh, imeli izvedbeno agencijo, ki bi se ukvarjala ravno za izsiljenimi državljani zunaj Evropske unije. Imamo celo vrsto eh, izvršnih agencij, ki se ukvarjajo z različnimi stvarmi in mislimo, da bi bila dobra zamisel, če bi imeli eh, izvrš, izvedbeno agencijo na Evropske ravni. Hvala. Najlepša hvala za te konkretne predloge. Želi kdo komentirati, prosim? Um, hvala lepa, Filip. Rad bi se ozval na nekaj točk, ki so povezane. In to je povezano tudi s tem, kar je povedala Ana Marija. ko delujemo na Evropski uniji, imamo problem. Kajti Evropska unija je predstavljena v državah članicah kot problem, ne pa kot rešitev. Države članice v številnih primerjih, ko sprejmajo zakone, se uh, volitve obravnavajo samo kot točka na dnevnem redu in državljani ne vedo, kako ministri iz njihovih neposredno eh, izvoljenih vlad volijo, o čem so se pogovarjali in zakaj so se odločili. In če želimo zagotoviti ljudem, da če so Britanci ali Švedi ni v konfliktu z konceptom evropskega državljanstva, potem morajo državljani v teh državah članicah natančno vedeti, kako njihovi ministri razpravljajo in glasujajo na evropski ravni. In potem morajo biti odgovorni za to, ne pa tako, kot nekateri državljani mislijo, samo v evropskih eh, inštitucijah. Oni so odgovorni tudi v nacionalnih parlamentih in odgovorni so svojim državljanom glede na to, kako volijo. Moramo zmanjšati ta demokratični primankljaj. Sicer bo se bo koncept evropskega državljanstva zmanjšal. In vprašanje, kar se tiče tega, da je vedno več zakonov, verjamem v to, da imajo velike institucije notranji nadzor nad tem, kar se dela in kaj je treba početi več ali manj. Inštitucije še nismo um, tega uvedle, ampak to potrebujemo. In če želimo manj zakonov, kako lahko to dosežemo? Potrebujemo odprto razpravo med parlamenti, ki sprejemajo zakonodajo in pa med svetom ministrov. In potem mora biti jasno, da, je, da se tukaj zakonodajalci odločajo, da bodo sprejeli zakoni ali pa ne. A, desnica pravi oziroma trdi, da eh, Evropska komisija sprejema zakone, ampak to ni res. Eh, komisija samo predlaga in če se zakonodajalci s tem ne strinjajo, potem zadeva eh, ne pride nikamor. Pojdite na ulice, pa ne v Bruslju, kjer je polno birokratov, pojdite v Bristol, Berlin ali Hamburg, pojdite tja na ulice in vprašajte ljudi, ki mislijo, da je izvor moči in večina bo rekla, da imajo nacionalne vlade zelo malo moči, ko gre za Brusel. In ta problem moramo rešiti. O tem, o čemer smo govorili danes, bomo govorili še čez deset let, če tega ne bomo rešili, kajti gospodarska kriza raste in ljudje, zlasti v skrajnih strankah, skrajniških strankah, iščejo grešnega kozla. In to je ali inštitucija, kot je naprimer Evropa, ali pa posameznik. In potem te stranke pravijo, da je ta človek prišel v to državo z druge eh, države članice, zato da je prevzel vaše storitve, vaš dom, vašo službo. Zato moramo govoriti o koristih tega, da ste patriotski in da ste ponosni na to in da ste hkrati tudi evropski patriot. Hvala lepa. Ah, Hvala lepa, Michael. čeprav ne moremo, prepričati vsakega eh, državljana, da se interesira za Evropo, je pa vse ene posem jasno, da eh, je treba bolj okrepiti obveščenost eh, evropskih državljanov o vseh možnostih se pravi odprte razprave, eh, no, nominativ, nominalno glasovanje, tako da točno vemo pri nas v Evropskem parlamentu, eh, kaj se dogaja. Veliko transparentnosti je tukaj. To je treba eh, poudariti in povedati, kaj ti temu ni vedno tako. Ah, um, Hvala, sem Hans Mond vodim platformo evropskih državljanov in pravzaprav vse čas obveščam o Evropi. Ko sedaj pogledam v tej dvorani, vidim, eh, da so tukaj ljudje iz številnih organizacij, ki jih poznam. In eh, tudi vi jih poznate. Problem, ki ga sam vidim, ko govorim z običajnimi državljani zunaj mehurčka Evropske unije, je ta. V resnici jih ne zanima nova zakonodaja, ampak ne gre za to. Želijo vedeti, kaj je dobro za nje želijo imeti način, da bi se zadeve njim sporočale in sicer na kratek, prijazen in eh, učinkovit način. In kar mi večinoma časa počnemo, je to, da eh, je to, kar beremo na socialnih medijih, ni ravno zabavno brati in da je dolgočasno. In Kaj mora Evropa spremeniti v naslednjem letu ali dveh? Spremeniti moramo način komuniciranja in pa spremeniti moramo to, kar sporočamo. Preden ljudem povemo, kako dobro je njihovo življenje, moramo najprej razmisliti o tem, kakšno komunikacijo želimo. In socialni mediji niso rešitev, so orodje. Radio je prav tako pomemben in tudi televizija je še vedno pomembna. Zlasti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 ta element komuniciranja je zelo pomemben, tudi ta pedagoška dimenzija mora biti prisotna. Veliko del je bilo napisano o tem, eh, tudi o usposabljanju. Veliko didaktičnih eh, del obstaja tudi za otroke. Mogoče je problem eh, potem razširjanja tega. Pri nas imamo informacijsko točko v moji regiji in to potem pomaga pri obveščanju otrok v gimnazijah, v gimnazijah Eh, srednjih šolah in tako naprej. Sam mo. Govorili ste o medijih, njihova vloga je izjemno eh, pomembna. Menim pa še nekaj, da obstaja tudi druga stran, ki je izjemno pomembna v naših državah članicah, to je pa nacionalni politični razred. In često ta nacionalni politični razred, ki ima odprta vrata do uh, medijev in ki jih uh, državljani bolj poslušajo, uh, ta politični razred veliko krat poniževalno predstavlja evropske institucije, kot da je to nekaj kompleksnega, kot da je to nekaj, kjer se nič ne dogaja, eh, nič ne naredi, eh, nekaj, kar je težko razumeti. In na ta način v bistvu zavirajo razvoj občutka evropskega državljanja. Mislim, da bi. Eh, se morali obrniti tudi na ta politični razred. Situacija bi morala biti eh, ravno obratna. Oni bi morali eh, odigrati pomembnejšo vlogo kot pa mediji pri eh, eh razvijanju občutka evropskega eh, državljanstva. Dve minuti, prosim. Strinjam se z vami v veliki večini. Zlasti v naslednjih dveh letih bo zelo pomembno, da zagotovite, da bodo ljudje razumeli, da Eh, obstaja nekaj več kot ta zlobni brusel. In to je treba zagotoviti na lokalni ravni, kajti to je edina raven, ki šteje za vse nas. Več je treba sporočati na terenu, ampak ni dovolj, da imate informacijsko točko vsak drugi teden v glavnem mestu. To ni dovolj. Eh, komunicirati morate na zabaven način, zbrati morate ljudi in omogočati jim morate, da sprašujejo. Kajti ne bodo specifični. Oni želijo vedeti, naprimer, zakaj ima Brusel toliko birokratov. In eh, ni dovolj, da rečete, da jih je samo 55 tisoč, kar jih je manj kot v Birminghamu. Odgovoriti morate na vprašanje na takšen način, da vas bodo razumeli in da bodo imeli občutek, da ste z njimi na njihovi ravni. To je povezano s tem, da ljudje živijo svoje življenje tam, kjer živijo, ne v Bruslju. To moramo spremeniti vrniti se moramo k koreninam, delovati moramo na terenu samem, govoriti moramo z ljudmi in omogočiti moramo, da sprašujejo. In treba je dovoliti tudi kritiko. Eh, ne smete se bati, da vam bo spodletelo. Včasih pač se zgodi tudi to. No, Mikrofon, prosim. Uh, Frank Benjen. Frank Benjen. Sem profesor na Evropskem inštitutu v Ferencah. Hvala lepa, da ste organizirali to odlično predstavitev, to je skupna predstavitev in k temu se bom še vrnil. Cilj današnje razprave do povdne je bil, da bi okrepili evropsko državljanstvo. Ampak kot je dejal Alistair McDonald, je to zelo eh, nejasno zapisano v pogodbah. In to je ideja, ki je povezana s sovrenimi državami, ki imajo parlamente, ki oblikujejo vlade in ki pobirajo davke. To pa ne velja za Evropsko unijo. Torej, razmislimo natančno o tem, kaj bi lahko pomenilo evropsko državljanstvo na evropski ravni člen 20 pravi, da, da bi omogočili državljanom, da se gibajo. O tem smo govorili danes dopovdne, to je povezano s problemi. To je povezano tudi s solvitom in tako naprej, ampak to se nanaša samo morda na 3, 4, 5 odstotkov prebivalstva. Drugi element v 20. členu pa je, voliti in biti izvoljen v Evropski parlament. In o tem bomo razpravljali danes popovdne. To, da člen 20 pravi to. Ti elementi so inter alije in treba je povedati tudi to, kaj drugega to še vsebuje. Gospa Reding je v svojem prispevku v odboru regije novembra dajala sledeče ljudje pričakujajo konkretnih rezultatov od Evrope. V nobenem od dokumentov nisem našel nabora konkretnih pravic, konkretnih individualnih pravic, ki jih je moč tudi izvajati. In v zadnjem desetletju V številnih sektorjih se je dogajalo sledeče, naprimer na področju letalstva. Evropska unija je vsakemu državljanu dala pravico, da ima nekaj 100 evrov v rokah, ko, za, eh, ko pride do nesreče po zavestnem potovanjem. In se, ta pravica se izvaja pred nacionalnimi eh, sodišči in obstaja na tisoče primerov. In številni državljani vedo za to pravico in jo tudi izvajajo. Povedati morajo tudi drugim. Potem imamo tukaj eh, uredbo o gostovanju. Cene so padle iz 47 na 21 centov v samo nekaj letih. Potem lahko tudi prenašate telefonske številke. In zelo pomembno je tudi zdravstvo. Sedaj ima vsak državljan pravico da se zdravi v drugi državi članici in da se mu stroški povrnejo oziroma da mu lastna organizacija, lastna zavarovalnica povrne stroške. To so konkretne stvari. Ni treba, da so čezmejne. Državljan, ki sedi doma na svojem kavču in dobi telefonski račun, eh, ugotovi, aha, ops, eh, znova je telefoniranje cenejše. To so morda elementi evropskega državljanstva, kajti obstaja solidarnost med državljanom in drugim državljanom. To je naprimer tisti državljan, ki zagotavlja telefonske ponudbe. Obstavlja cel nabor ukrepov, ki jih ni treba navajati sedaj, ampak ti bi morali biti del tega, kar se pove državljanom Evropske unije. In naj sklenem, rekel sem, da je odlično, da imamo danes skupno pobudo. Tu sta dva poglavitna akterja, Evropska komisija in Evropski parlament. In dobro je, da, da te stvari počnemo skupaj, če greste v Zaventem. Uh, imate panoje s pravic, pravicami potnikov, parlamenta, potem pa imate še en plakat na uh, steni, ki je od Evropske komisije. Mislim, da smo da imamo vsi dovolj velik skupen interes za to, da bi bile ti informacije na razpolago skupaj. In kot je nekdo dejal, seveda imamo cel kup informacij, v katerih se utapljamo. Morda bi morali razmisliti o tem, da bi eno, storili eno stvar na teden, da bi ljudem sporočali o zdravstvu, naprimer, In tako bi poskušali doseči ljudi eh, v zvezi s tem, kaj je evropsko državljanstvo. In se upravičujem, da sem prekoračil časovno omejitev. Je vedno zanimivo. Najlepša hvala za vaš prispevek. Še nekdo ima eh, vprašanje, prosim, gospod. Herr, um, prihajam iz Nemčije, iz Düsseldorfa in rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod od zadaj. In sicer bi imel splošno pripombo o Evropi državljanom. Pred dvemi tedni je ameriški predsednik imel svoj letni govor o stanju Združenih držav Amerike. To je State of the Union govor, torej govor o stanju v državi. Na začetku svojega govora je dejal sledeče. Gospod predsednik, člani kongresa, Eh, državljani, so državljani. Če pa si eh, pogledamo govore gospoda Barosa, ki, tudi let, ki ima tudi letno govor o stanju v Evropski uniji, zadnje je bilo to jeseni leta 2012, ugotovimo sledeče. Svoje govore začne z sledečim, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. In to je to. So državljanov sploh ne omenja. In to se mi zdi dober primer za to, kaj eh, gre na robe v tej Evropski uniji. Kajti obstaja še več takšnih primerov. In vsi v tej dvorani bi lahko navedli celo vrsto tovrstnih primerov. Poglejte si delovni programe Evropskega predsedstva in videli boste, da eh, dnevni red obvladujejo teme, kot so eh, trajnost gospodarska stabilnost, varnost. Tema državljan oziroma državljanstvo v Evropi pa je navadno čisto na dnu prioritet. In če je tako, potem je moje osebno mnenje, jaz sem predsednik majhnega združenja v Düsseldorfu, ki se imenuje. Ja, Evropska unija oziroma Evropa, tukaj smo angažirani državljani, potem lahko opazim, kako pravzaprav ne mislite državljano, ampak pravne subjekte. Vse je postalo uh, pravno, tudi sam sem pravnik in seveda je državljan tudi pravni subjekt, to vsi vemo iz svojih nacionalnih držav. Ampak ljudje nismo samo pravni subjekti. Uh, ko govorimo o državljanih v Evropi, in to je sedaj moje sporočilo za vas, potem ne more iti samo za pravne zadeve, potem ne moremo govoriti samo o pravnih, jurističnih zadevah. V Evropi moramo govoriti tudi o filozofiji, o čustvih in o duši. Kaj ti sicer bomo imeli Evropo, ki ne bo imela krvi in Ravno na tem se vsi pritožujemo, zato bi rad sklenil svoj prispevek s pozivom ne samo na vas, ampak na vse nas. Razpravljajmo več o tem, kar presega pravne predpise. Govorimo o tem, kaj državljani želijo govorimo tudi, razpravljati moramo tudi o tem, da si želimo, da nas gospod Maroso eh, neposredno nagovori v svojem govoru. On se mora obrniti točno na nas. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti eh, iz tega eh, nagovora je posebno jasno razvidno, kako resni ste s tem letom državljanstva. Evropa je demokracija in če želimo biti ta demokracija in ko govorimo o letu državljanov, je to tako kot direktor. Kot bi direktor živalskega vrta eh, proglasil leto živali, to je nekaj posebno samoumevnega. Zato je moj uh, močni poziv. Ne govorimo, razpravljajmo samo o členih, odstavkih in o pra pravicah, o pravu. Govorimo končno tudi o tem, da smo državljani v jedro te Evropske unije. Uh, in da smo mi srdeče Evropske unije, da smo mi v uspredju, ne pa v ozadju. Hvala lepa. Hvala lepa za ta prispevek. Seveda se pridružujemo temu, kar ste rekli. Gospod eh, Nemec bo mogoče kaj povedal gospodu Barosov. Ko govorimo o evropskih državljani, ki trpijo zaradi gotovih medel, naj rečem tako. E, kot če bi začel zdravnik govoriti samo o številkah, ne pa več o pacijentih. Ali želi še kdo besedo? Prosim, gospod. You, yes, uh... Hvala. Nikolas Newman, sem generalni sekretar organizacije, ki jo je paskalis papa Kristopolos prejže predstavil. Evropejci po svetu. Ta organizacija povezuje združenja eh, oseb, ki so se izselile iz Evrope. Torej, mi pokrivamo državljane, ki živijo po vsem svetu. Mnogi problemi so bili rešeni znotraj Evropske unije, vendar ti problemi še obstajajo zunaj Evropske unije. V nasprotju s tem, kar je prej povedala gospa Valjan, so države EU, ki diskriminirajo lastne državljane, naprimer tudi Združeno kraljestvo. Upokojenci, če torej sodržavljani EU, da spomnim na to, na to upokojenci, če zapustijo Združeno kraljestvo ali EU in se naselijo kje druge na svetu, se njihove eh, pokojnine zamrznejo na ravni, eh, eh, na tisti ravni, ko so se izselili. Eh, in to ima lahko tudi perverzne učinke v EU. Imamo en primer, ki sem ga eh, spoznal pred kratkim, ko se je nekdo vrnil iz Avstralije, torej med Združenim kraljestvom in eh, Avstralijo je sicer eh, eh, sporazum, ampak Združeno kraljestvo ima možnost opt-outa, kar zadeva ti pravice upokojencev. Če upokojenec potuje in se lahko zgodi, da tudi zgubi to pokojnino. To Jaz menil, da je to nelegalno, ampak eh, tudi sodišča eh, Združenega kraljestva so odločila drugače. Torej, veliko je takih primerov, 35 eh, do 60 milijonov os, za, os, toliko oseb gre, ki so diskriminirane. Potem druga stvar je tudi dvojno ali eh, multiplo državljanstvo. Če imaš dvojno državljanstvo v EU, na primer, eh, to ni tak problem. Ampak, če se, na primer, izseliš v Kanado in e, moraš biti kanačan za zaposlitev, za določene zaposlitve. E, če prevzameš to državljanstvo, potem lahko zgubiš eh, prejšnje državljanstvo in to ima lahko spet eh, hujše posledice. Danes pa pol dan bomo govorili o volilni pravici. Mnogo je povezano s tem in zato se zdaj tega ne bom lotil. Ampak več je diskriminacij državljanov EU, ki živijo zunaj EU. Torej, ko so um, na ravni EU določeni problemi bili rešeni, pa ti problemi še naprej ostajajo za te osebe. Hvala lepa, eh, da ste omenili to temo eh, tisti, ki se izseli iz EU. Prosim, gospod. Hvala <clears throat> za vse prispevke. Želim samo povdariti naslednje. Način, kako komisija uh, Eh, gleda na koncept državljanstva ni samo eh, legalističen, ne gre samo za peti člen pogodbe, ki eh, torej poglavje o državljanstvu. Če si ogledamo poročilo o državljanstvu 2010 in tudi v naslednjem poročilu bo pisalo isto, torej navajamo številne ukrepe, 25 ukrepov, naprimer v prejšnjem letu in tu uh, je veliko ukrepov, ki zdaleč <clears throat> presega to, kar piše v poglavju o državljanstvu, v pogodbi. Res je, da je pojmovanje državljanstva iz zgolj eh, logističnega vidika malo ohlapno. Moram biti odkrit, pošten. Ko smo razmišljali o tem, kaj zapišemo v poročilo, smo se odločili seveda za tiste zadeve, ki se nam zdijo najbolj pomembne za posameznike v tem času evropskega povezovanja. Mogoče mm, imamo prav, mogoče ne, mogoče eh, svet in parlament gledata na to drugače, ampak ne gre samo za ta legalističen eh, pristop v zvezi s poglavjem o državljanstvu. Potem druga stvar, tudi sam sem seveda prebral um, uh, govor o stanju Unije in mislim, da je ta govor bil zelo dober. Vendar bodimo pošteni. Um, predsednik komisije je v tem govoru povedal zelo, nekaj zelo pomembnega. On in tudi komisija menita, da morajo biti naslednje evropske volitve, volitve, ko bodo kandidati za predsednika Evropske komisije torej da politične stranke povejo tudi ta imena. Torej ne, predlagamo sicer eh, neposrednih volitev predsednika, tako kot je v Združenih državah, ampak eh, je pa zelo blizu. Eh, Temu, eh, in tudi predsednik Barozo, eh, gospa Reding sta to povedala, da je treba v volitvah jasno povedati, kdo je kandidat za predsednika komisije. S tem dobijo volitve večjo težo in tudi boljš, eh, s tem se državljani čutijo bolj z Evropsko, povezani z Evropsko unijo. Na to sem hotel opozoriti, torej ta komisija pod komisarka Ridingova in komisar Barozo sta podala ta predlog. V preteklosti se je veliko razpravljalo o tem, tokrat pa eh, smo polni upov, da se bo to res tudi zgodilo. In osebno verjamem, da bodo stranke, ki bodo to storile, eh, tudi eh, dobile več glasov, če bodo jasno povedale, kdo, eh, koga, za koga se zauzemajo kot za predsednika komisije. Hvala. Hvala lepa. Ja. Hvala delam za Air Center, to je nevladna organizacija v Londonu. In sem tudi še v nekem drugem združenju, ki se ukvarja z evropskimi vprašanji. Želim eh, pravzaprav se navezati na to, kar je povedal predstavnik iz Düsseldorfa. Retorika, eh, Evropa s krvjo, eh, z dušo, to je pomembno torej za mnoge državljane, eh, mogoče ne tiste, ki so danes tu, eh, so pravice, do katerih imajo vsak dan dostop, ki se jih tičejo. Eh, pobedala, torej eh, danes mogo, gre naprimer za eh, počitnice, za eh, Ehm, bolj poceni telefonski račun za registracijo avtomobilov. Ampak ljudje, s katerimi eh, jaz se srečujem, imajo tudi še bolj temeljne potrebe. Ne samo to, o čem se je danes, o čemer se je danes govorilo tu. In največja stvar, s katero se soočam vsak dan, eh, so eh, tisti brez državljanstva ali tudi Romi, naprimer. In tu gre za pravico ali ne pravico dobrega upravljanja in to ni zelo seksi pravica, ampak eh, to vpliva na njihovo življenje. E, torej, težko e, Torej, če ugotoviš, da uh, prihajaš iz države Evropske unije in te drugi, uh, drugi slabo ravnajo s tabo, je to uh, težko nekako razumeti. Um, direktiva o državljanstvu govori naprimer tudi o roku šestih mesecev, eh, kar zadeva vse to, ampak eh, agencije, eh, agencija za meje tu ravna včasih tudi zelo strogo. Imam naprimer Naprimer, nekomu so vzeli potni list, lokalna oblast mu je skoraj za tri leta vzela eh, potni list tudi nima eh, dostopa do socialnih pravic, naprimer. In življenje te osebe je zelo oteženo zaradi eh, tega zavlačevanja, zaradi nerešitven eh, primira. Torej, nacionalni organi postavljajo te ovire za dostop do socialnih pravic. In s tem se jaz pač v glavnem ukvarjam. Potem tudi, kar zadeva nacionalna zavarovanja so pogosto zahteve take, da eh, ne omogočajo dostopa tem osebam, naprimer v Združenem kraljestvu. Škoda, da gospoda Kašmena ni več tu. On je govoril predvsem tudi o ravnanju z manjšinami. Eh, želim se navezati tudi na to, kar je povedala gospa Bild in sicer delo z lokalnimi oblastmi ampak eh, želim, eh, da se bolj jasno pobe, zakaj gre, ali gre za usposabljanje teh oseb, ki delajo v lokalnih organih, ali gre za eh, reševanje sporov ali kaj. Torej, mislim, da ni nujno, da se kar začnejo postopki zaradi kršitve določb pogodbe ali kaj. Nekdo je rekel, da se posameznik počuti šipkejšega v primerjavi z uradnikom ampak mislim, da moramo predvsem zagotoviti, eh, da se premosti ta eh, prepad, prepad med tem, kar pravice so in eh, dostop do teh pravic. <clears throat> Torej želim vedeti mogoče malo bolj natančno, kaj pravzaprav pomeni boljše sodelovanje s temi lokalnimi organi, z or, lokalnimi oblastmi, torej kako bolje organizirati to delo na terenu. Merci, Ana Maria sure I have the answer, but we have been uh, uh working quite a lot on the. Uh, no. Eh, pri upravljanju notranjega trga smo se ukvarjali s tem, mi nočemo delovati proti eh, lokalnim organom, temveč skupaj z njimi, kajti smo del iste skupnosti. E, končni porabnik je državljan in pot iz Bruslja do neke majhne vasi, v katerem kotu Evrope, e, je ta, da moramo bolje usklejevati tudi ex ante. In to smo pred nekaj tedni sprejeli na plenarnem zasedanju. Ex ante moramo bolje opredeliti to, kar bo potem vplivalo na življenje tam. Pogosto gre za razlago, za interpretacijo, ki je ožja ali širša, to velja predvsem za direktive, potem in pogosto prihaja do velikih razlik. Na švedskem je pred nekaj tedni bil kaos, ker ljudje niso mogli eh, kupiti eh, eh, vazovnice na SMS-u za bus, avtobus. In pravzaprav zaradi neke direktive, vendar direktiva je bila zamišljena tako, da se poenostavi ta nakup, ampak za eh, lokalne organe je bilo toliko zahtev glede registracije in tako naprej. Seveda je to povezano tudi s pranjem denarja, ampak če eh, plačaš tri evre, s tem verjetno ne pereš denarja, ampak to je en tak neumen majhen primer. Eh, in to je povzročilo eh, probleme tisočem ljudem, ki so se peljali na delo in niso mogli kupiti karte na avtobusu. Torej, od vsega začetka, ko se pripravlja zakonodaja, moramo bolje sodelovati z nacionalnimi parlamenti in lokalnimi oblastmi. 70 eh, odstotkov tega, kar izvajajo občine, prihaja iz Bruslja, zato imamo skupno odgovornost pri eh, tem. In če, to, če se ne bomo če ne bomo bolj sodelovali s tem, eh, ne bomo eh, uspešni. Eh, pogosto doma slišim, da <clears throat> je vse napaka zakonodaje na ravni EU. Ampak od Brusa si ne moremo vsega pričakovati. Moramo bolj uskladiti to delo. Pa še nekaj. Zakaj je tako? da tisti, ki delajo v nacionalnih eh, po, uh, inštitucijah, uh, niso imenovani birokrati, temveč politični svetovalci, v Bruslu pa smo vsi birokrati. Mi vsi delamo na področju izvajanja zakonodaje EU. In če se ne bo spremenil ta pogled, da vse, kar se dogaja v Bruslu, je birokracija in usmerjeno proti ljudem, je tehnokratsko in vse, kar se dogaja doma, je dobro in blizu ljudem, potem bom, boste izgubili, kajte mi smo brez vas nemočni. Evropa smo mi vsi, ne mi, ki sedimo tu na podiju. Mi vsi smo Evropa, mi smo vas povabili, ker si želimo državljane v tej hiši, ne samo politike in tehnokrate. Drugače vas danes ne bi bilo, ampak hvala tudi za vaše komentarje in prispevke danes. Hvala lepa, Ana Marija. E, dal vam bom besedo takoj, ampak eh, najprej odgovor. Samo odgovor, gospi iz Združenega. Evropskega kraljestva. Kot komisija potrebujemo vse inštrumente, ki ste jih imenovali, tako postop, postopke za kršitev, torej nič vaš ne stane, če se pritožite pri komisiji, pri Združenem kraljestvu, težave, ki ste jih opisali. Imamo postopek zaradi kršitve pogodbe eh, v povezavi z Romuni in Bolgari vendar moramo tudi usposabljati ljudi in jih prepričati in razložiti ljudem v nacionalnih organih in lokalnih vladah, da ni v njihovem interesu, interesu če uh, želijo, mislim, če nekomu, ki se preseli, uh, dostopa do zdravstva ne dajo več let. To ni dobro ker če nekdo zboli, potem nima pravice do zdravljenja. Moramo prepričevati, usposabljati, ampak v hujših primerjih bomo nadaljevali tudi z, eh, z eh, eh, torej sodnimi postopki, bodi si na nacionalni ravni, kot tudi s postopkom, kršitve, postopkom zaradi kršitve. Solvit je uspeh, prav gotovo ampak eh, ne prihajajo vsi uspehi iz Evropske komisije. Torej moramo predvsem tudi pohvaliti nacionalnega sodnika, ki ni eh, birokrat eh, iz Evropske unije, ki pa lojalno izvaja zakonodajo EU v interesu državljanov. To so naši ključni zavezniki in moramo jim seveda, moramo jih pohvaliti, jim zaupati, tako kot moramo pohvaliti tudi vas, ki pomagate pri eh, <clears throat> tem, da se ljudi bolje obvesti o različnih instrumentih, tudi o tem, kateri, katere je najbolje uporabiti v določeni situaciji. Gospa Valjan, prosim. Želim eh, povedati naslednje. Danes ne gre samo za Evropo, čeprav je velika preizkušnja, da govorimo samo o tem. Ne gre samo za regulacije EU, za subsidijarnost in notranji trg. Vse to so same po sebi zanimive razprave, ampak če govorimo o evropskem državljanstvu, to, tega ne gre razumeti kot eh, bruselsko državljanstvo. To ni nek razred državljanov, ki spoštuje evropska pravila in to, kar pravi Brusel. Evropsko državljanstvo je eh, skupek. Eh, eh, skupina državljanov eh, držav članic, plus za določena pravila in nekateri zakoni, ki eh, poudarjajo predvsem pravice, ko prihaja do eh, prestopanja meje. To, torej prosto gibanje, <clears throat> torej državljanstvo, nacionalno državljanstvo plus pravica državljanstva, voliti na evropskih volitvah in tako naprej. Če govorimo torej o evropskih državljanih, to ni nek drug razred državljanov. To je skupnost eh, državljanov nacionalnih držav in to ni nekaj, kar usiljuje Brusel kot vodilno mesto v Evropi. Če govorim o Bruslju, potem ne govorim seveda o belgijskem Bruslju, temveč o Bruslju evropskih inštitucij. To ni eh, Konstantinopel Evrope ali Stari Rim. Eh, v bistvu gre za to, da se poskuša izboljšati notranji trg in nacionalne vlade niso sovražniki in ne rečemo, da Brusel bi vse bolje. Eh, In to pravim kot poslanka Evropskega parlamenta, ki spoštuje vse te inštitucije. To sem hotela seveda tudi povedati. Evropsko državljanstvo ni nekaj boljšega, to sem hotela reči, kot romunsko državljanstvo ali švedsko državljanstvo ali belgijsko. Hvala lepa, da se vrnemo k postopku zaradi kršitve. Upajmo, da ne bomo prišli do te faze, ampak to so koristni postopki. Prejšnji teden smo imeli v Galiciji eh, misijo za, eh, z namenom eh, iskanja dejstev, kajti dobili smo predvsej peticij zaradi okolja, nekatere so bile stare že 20 let in tako je bilo potrebno, da se sproži postopek zaradi kršitve, tako da so se lokalni organi premaknili in nekaj naredili. Če se evropski državljani, eh, lokalna društva, eh, ribiči, ki delajo eh, v, na rekah in če te mobilizacije ne bi bilo, če te angažiranosti ne bi bilo, mislim, da bi stvari še vedno bile take, kot so bile in lokalni organi ne bi bili nič. Postopki zaradi kršitve niso nekaj kar bi si želeli, ampak se jim ne da izogniti. In potem so v kratkem času lahko regionalni in lokalni organi ogromno naredili, da so odpravili napake. Hvala lepa, za, ni ima besedo gospod tamle. Mikrofon, prosim. Komisarka Reding je rekla, da si ljudje pričakujejo konkretne rezultate. Naprimer, Eh, bolj poceni eh, mobilno gostovanje in cenejše spletno, spletne nakupe. Torej, mnogi, ki eh, se ne gibljajo stalno po Evropi in ki živijo v bolj oddaljenih regijah, za te je to zelo oddaljeno od tem, kar govorimo danes. Temeljne pravice, vključno z romskim prebivalstvom, to se zlorablja, kar zadeva dostop do Eh, zdravstva, potem eh, šolstvo, potem stanovanja, eh, socialna deprivacija, institucionalni rasizem. V letu državljanov moramo posvetiti pozornost zlorabi temeljnih pravic znotraj držav eh, eh, Evropske unije se ne spoštujejo pravice, ki jih so zapisane tudi v listini Združenih narodov. Hvala lepa za vaš eh, prispevek. Kot veste, se problematika Romov zelo veliko krat pojavlja v naših razpravah in to je često tudi primer. In veliko bi lahko povedali o tej temi, lahko vam pa zagotovim, tudi če situacija ni popolna, se uh, upošteva zelo veliko krat njihovo situacijo. Želim se navezati na zadnjo točko. Sem um, iz nevladno, nevladne organizacije, ki se ukvarja predvsem tudi z obveščanjem državljanom. Um, slišali smo predvsem tudi o izgonu eh, Romov iz Francije. Romi se soočajo z diskriminacijo. V EU predvsem tudi v 20, letu 2012 je bilo več takih primerov. Želimo videti, ali bo od Evropske inštitucije eh, eh, eh, storile več, da bodo obveščale tudi Rome o njihovih pravicah. Ali želi komisija eh, storila nekaj, da eh, Eh, bo prišlo do višjega ozaveščanja Romov tudi v zvezi z diskriminacijami. Besedo bom pustil gospodu Nemico, ampak eh, naj povem, da imamo tudi poslanko parlamenta, ki je Romka. Gospod Nemic. Hvala. Komisija je pripravila poročilo o oceni strategije za Rome. Eh, maja 2012 in v tem poročilu povdarjamo, da je treba še storiti veliko več, ko gre za ustrezno financiranje Romov, pa tudi za mehanizme za spremljanje eh, za boj proti eh, diskriminaciji in segregaciji. Jasen odgovor na vaš eh, še vprašanje je, je, da mi smo v dialogu z državami članicami, to poročilo smo objavili, in mislim, da lahko rečemo, da je ta komisija pod vodstvom eh, predsednika Baroza in podpredsednice Redingove storila marsikaj za izboljšanje pravic Romov v državah članicah. E, imamo akcijski načrt za Rome in tudi strategijo in ta komisija je najbolj aktivna na tem področju. E, v primerjavi z drugimi prej. <clears throat> Gospa Lombert, želim se odzvati na eno, dve točki, o katerih smo danes slišali, naprimer tudi dobro upravljanje. Mislim, da je to pomemben vidik, eh, da zagotavljamo večji uspeh. Torej, postopki zaradi kršitev, spori, eh, Ehm, ehm, e, to je predvsem posledica tega, da prihaja do zavlačevanja na nacionalni ravni in potem se sprožijo taki postopki. Ehm, pri programu za nove pravice in e, državljanstvo gre seveda tudi za usposabljanje in tu moramo predvideti financiranje tega. Gre za protidiskriminacijo in vse, kar je povezano z državljanstvom socialno varnost in usklajevanje tega, kar zadeva pokojnine. No, države članice se vidar določajo uh, ureditev pokojnin, ampak po nekod ugotavljamo, da uh, ima to tudi šokantne posledice za državljane. Ampak pripravlja se tudi uh, uh, pripravljajo se tudi predpisi za, um, na evropski ravni, naprimer dostop do pokojnin in tako naprej. Evropski parlament se je s tem ukvarjal in tudi komisija eh, pripravlja sporazume s tretjimi državami. Potem eh, Aha. In potem eh, vemo tudi, da v nekaterih državah članicah organi, ki se ukvarjajo predvsem tudi z enakopravnostjo, nimajo dovolj denarja. In eh, odbor za zaposlovanje bo letos pripravil tudi pregled nad eh, eh izvajanjem protidiskriminacijske zakonodaje na področju zaposlovanja. Eh, in gre predvsem tudi za dostop do eh, zdravstva in do zdravstvene oskrbe, naprimer za um, uh, os, invalidne osebe in potem seveda še vprašanje Romov, ki je bilo že omenjeno. Hvala lepa. Now... Uh, veliko uh, jih je omenilo povezavo. Uh, povezava med eh, državljanstvom in varstvom temeljnih pravic. Toni Venebel in jaz sva govorila prej že o eh, namenu. Res je, da ta razprava, ki je vodila do eh, oblikovanja listine temeljnih pravic, da je bil namen ta, da bi se ljudje bolj zavedali pravic. To je bila tudi neka vaja za delo z javnostmi. Sedaj pa je listina zavezujoča, vemo, s Lizbonsko pogodbo in ta razprava postaja bolj resna. In um, tudi Evropsko sodišče se redno s tem ukvarja. Evropsko sodišče pa je zelo previdno, Eh, pri pravih odnosih med temi vprašanji in tudi akademski študije veliko o tem. Evropsko sodišče, to verjetno veste, je včasih tudi jasno reklo, če je zunaj eh, področja uporabe zakonodaje EU, potem eh, eh, se morate obrniti na sodišče za človekove pravice. Mi eh, nas se to ne tiče. Eh, mi vemo, da imamo uh, člen 7, da uh, so tudi z, postopki. Uh, mnogi si želijo, da bi institucije storile več, da bi ta povezava med državljanstvom in temeljnimi pravicami postala bolj konkretna. Mogoče bi to komisija lahko vključila v svoje poročilo. Si mi na McDonald's ljubim. Gospa McDonald. Noela Mol želi besedo, prosim. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala, Noela Mol. In sem odvetnica pri Air Center. Želim navezati na nekaj, kar je je bilo povedano strani več uh, govornikov. 24 let je od tega, ko je bilo sprejeto, da bo Evropska unija storila vse korake, da se zagotovi, da bodo državljani tretjih držav, ki zakonito bivajo tu, imele imeli določene pravice, torej da bodo dobili status, ki bo čim bližji eh, statusu državljana Evropske unije. 24 let potem pa se temu cilju nismo dosti približali. Eh, imamo direktivo o dolgotrajnih rezidentih in tudi druge direktive. Eh, vendar eh, predlogi komisije so bili sicer krasni, vendar države članice so razvodenile te predloge in, in zato je bilo vključen. Eh, zato se je uveljavilo to, kar je bilo bolj v interesu eh, držav članic in zato nismo dosegli cilja. Torej, ti prebivalci plačujo iste davke, iste prispevke za socialno zavarovanje kot vsi ostali, nimajo pa istih koristi kot eh, državljani EU in zato moramo videti, eh, ali 2013 eh, govorimo o tem, ali um, pravice državljanstva izvirajo samo iz uh, pripadnosti neki nacionalni državi ali pa tudi uh, to, da plačuješ finančne prispevke, utemeljuje takšne pravice. Mislim, da potrebujemo vključujočo eh, evropsko državljanstvo in neizključujoče, neizključujoče evropsko državljanstvo, gospod Benabel. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Po tej zelo zanimivi, raznoliki, zelo široki razpravi eh, me je spodbudila ideja, da bi eh, še naprej delal na pripravi listine, ki bi eh, uvedla vsega, mm, zagotovila večjo organiziranost tudi za različne geografske ravni. E, mnogo je bilo rečeno, <clears throat> kar gre v smer tega, da rečemo, to se splača, e, tega se splača lotiti, gre, potrebna je poenostavitev, tudi pravniki to trdijo čeprav sem vedno menil, da je pravnikom kompleksnost bolj všeč, potem komuniciranje z ljudmi, predvsem tudi na lokalni ravni. Potreba po poenostavitvah tam. Ni nekega jasnega seznama pravic, ki presegajo svobodo gibanja, ampak vemo, da je državljanstvo veliko več kot pravica. To pomeni tudi dostop. To pomeni tudi da eh, si to nekako, da to razumeš kot nekaj, kar je tvoje, kar je povedal tudi predstavnik iz Nemčije. Moramo se zavedati več zadev. Ena stvar je, so temeljne pravice, obstajajo temeljne pravice, so pa tudi pravice, upravičenja, ki so zelo povezana z vsakodnevnim življenjem ljudi, naprimer okoljska zakonodaja, potem eh, določbe notranjega trga in kako spostaviti povezavo med zelo eh, enostavno listino in celim kupom tega, kar Eh, prihaja iz različnih zakonodaj in je povezano z državljanstvom. To je ena stran. Druga stvar, stvar pa so tudi nevarnosti, da bi preveč evropskega državljanstva, eh, da bo, se preveč povdarja evropsko državljanstvo in nekako veča, veča potem prepad med evropskimi državljani in tistimi iz tretjih držav. Eh, doslej je, ja, pri eh, premostitvi tega nismo bili zelo uh, uspešni, čeprav je bilo veliko tudi eh, tehničnih uh, predlogov, kako to rešiti. Potem ni nam popolnoma jasno, kakšno je področje uporabe oziroma namen tega državljanstva. Omenjene so bile manjšine. Manjšine so omenjene v drugem členu pogodbe. Ampak to je državljanstvo ki se razvija nekako. Pravzaprav ne vemo še natančno, kako se bo ta pojem potem dejansko tudi uporabljal. Hvala, gospod eh, Venabel. Torej, vi ste že povedali nekaj besed v zaključek in zato se vam zahvaljujem. Tako smo prišli do konca izmenjave mnen eh, za to dopovdne. Vidimo, kako veliko dela nas še čaka, če želimo res dati dušo tej Evropi tako da, bo, da se bodo evropski državljani res dobro počutili v tej Evropi. Vsa vprašanja, vsi vaši komentarji so zelo relevantni. Eh, prav gotovo eh, bomo eh, tako v parlamentu kot v komisiji o teh temah poglobljeno razmišljali, tudi naši partnerji. Mogoče dejansko moramo izboljšati obveščenost, eh, nekaj pedagogike bi bilo potrebno, boljša koordinacija med državami članicami in pa Evropsko unijo. Imamo dan eh, državljanstva za mlade 16 let. Mogoče bi morali institucionalizirati dan državljanstva EU eh, e za vse. Tako bi lahko predstavili državljanstva eh, Francije in eh, Evrope soočili ta občutek eh, pripadnosti. Zahvaljujem se vsem. No, rekel sem, da je ena od vaših pravic tudi to, da imate kosilo zunaj ob izhodu. Ohranite svoje priponke ali beže, kot temu tudi rečemo. Eh, Če boste šli iz stavbe, ne boste več mogli vstopiti za istim badžom. Zato morate v primeru, da želite oditi, to povedati tudi varnostnikom, tako da boste lahko prišli nazaj. Ob 14.30 se ponovno dobimo v tej dvorani. Najlepša hvala. Ja,